So, schönen guten Morgen allerseits. Dobro jutro vsem. Vse vas lepo pozdravljam na naši javni predstavitvi. Govorili bomo o finančni udeležbi zaposlenih v dobi digitalizacije. Počasi bomo v tem odboru začeli obravnavati teme digitalizacija, robotizacija, industrializacija 4.0 ali kakorkoli že to želite imenovati. Včeraj smo imeli v odboru razpravo o pravnih vidikih robotizacije ali digitalizacije. V zvezi s tem se razprava vedno pomika tudi v ekonomske vode. Vendar ta tema je širša, ne zadeva samo gospodarskih vidikov. Zdaj se bomo ukvarjali o udeležbi zaposlenih v dobi digitalizacije, zato da se bomo temi lahko bolj podrobno posvetili. So z nami trije strokovnjaki na to temo. Pozdravljam gospod Demetriades. Ona prihaja iz Grčije. Pozdravljeni pozdravljam tudi profesorja Jensa Loviča. On prihaja iz um, Univerze Viadrina v Nemčiji in Esther Lynch, ki prihaja iz Irske, ampak dela v Bruslju. Ti trije strokovnjaki nam bodo pomagali bolj poglobljeno razumeti temu, zato da bomo vedeli, o čem se danes veliko govori, prav gotovo pa bodo seveda upoštevali tudi številne druge vijike in elemente, v to sem prepričan, ampak pri tej javni predstavitvi bi morali čim bolj ostati pri stvari, tako rekoč, in čim bolj govoriti o finančni udeležbi zaposlenih. Dobro, ne bom dolgo vezil, strokovnjake lepo prosim, da podajo svoje predstavitve. Če gre, lepo prosim, da to storite v desetih minutah, vem, da je to težko smo potrpežljivi, ne bomo vas kar tako odrezali, če boste daljši, ampak eh, orientirajte se na deset minut, lepo prosim. Predstavitve strokovnjakov so na voljo na spletni strani parlamenta in publikacijo najdete tudi pri vhodu v dvorano. Ste se dogovorili o vrstnem redu? bomo nadaljevali tako, kot je zapisano, v redu. Potem pa prosim gospod Demetriades, da začne svojo predstavitev. Izvolite. Thank you, Chair, and thank you for the invitation to this public hearing. Um, to... Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala za povabilo na ta sestanek. Predstavila bom eh, pred rezultate študije, ki smo jo upravili leta 2013. Takrat smo intervjuirali približno 26 eh, eh, tisoč eh, menedžerjev in 6 tisoč predstavnikov zaposlenih evropskih podjetij. Predstavljam podjet, podatke iz te študije, pa tudi drugih študij, ki smo jih izvedli letos o spremembah v plačnih sistemih in tako naprej. Najprej potrebujemo pravo definicijo vedeti moramo, o čem govorimo. Govorimo nasplošno o finančnih nagradah in eh, v tej kategoriji imamo osnovno plačo, osnovno plačo, ki jo dobi vsak eh, zaposleni, variabilno plačo in pa prednosti za zaposlenega. Pod variabilno plačo, in to je definicija, ki jo uporabljamo, imamo eh, plačilo na podlagi uspešnosti in finančno udeležbo. Na to pa imamo prednosti za eh, zaposlene. Tukaj gre za vsa plačila v naravi in pa eh, dodatni socialni eh, prispevki, ki jih dobi zaposleni poleg plače. Danes se bomo osredotočili na srednjo kategorijo, še posebej na finančno udeležbo. Govorili bomo o udeležbi pri dobičku in o lasništvu delnic. Poglejmo si najprej eh, podatke. Tukaj imamo tri eh, barve, zeleno, rdečo in eh, modro. Zelena označuje podjetja, ki zagotavljajo katerkoli obliko variabilnega plačevanja. Rdeča označuje lasništvo delnic, modra pa označuje udeležbo pri dobičku. Šest eh, od desetih eh, podjetij uporablja vsaj neko obliko variabilne eh, plače za vsaj eno kategorijo zaposlenih. Udeležba pri dobičku se uporablja v približno 30 odstotkih, lasništvo delnic pa zgolj v petih odstotkih družb. Seveda moramo vedeti tudi, eh, za kakšne velikosti podjetij gre. Želeli smo vedeti, eh, kakšno je področje, eh, kakšno, kakšna je situacija se upravičuje na področju MSP-jev, velikih podjetij in tako naprej. Variabilno plačevanje je najpogostejše. Zelo podobni. Uh, lasništvo delnic je tisto, ki se najmanj pogosto uporablja. Eh, več je udeležbe pri dobičku, eh, več je tudi plačevanja posameznikov v večjih podjetjih. Pregledali smo tudi podjetja po sektorjih. V prometnem sektorju, v sektorju prometa eh, imamo proporcionalno najmanjše število variabilne, velik variabilne plače. Na to pa imamo finančne storitve, ker je ta delež eh, podjetij, ki uporabljajo variabilno plačo, največje. Razlike med sektori so manjše kot razlike med državami. In to smo videli eh, na prejšnjem grafu. Države se eh, obnašajo drugačno, imajo drugačne sisteme. Ponekod se uporablja takšna eh, finančna odeležba pogosteje, ponekod eh, manj pogosto. Podatki, o katerih eh, govorim, kažejo, koliko podjetij uporablja variabilno plačo. Variabilna plača pa se ne uporablja vedno za vse zaposlene. Zato smo uporabili eh, podatke iz leta 2015, iz eh, nove študije, ki še ni bila objavljena. Intervjuvali smo 43 eh, tisoč zaposlenih v Evropi v okviru te študije. Vsak četrti zaposleni v Evropski uniji poroča, da njihova plača vključuje neko obliko variabilne plače. Kaj to pomeni? Odstotek zaposlenih, ki prejema variabilno plačo, je nižji kot pa odstotek eh, podjetij, ki uporabljajo eh, variabilno plačo. O tem sem govorila malce prej. Zgolj manjšina zaposlenih torej dobi takšno obliko plače najpogosteje eh, dobijo plačo na podlagi posameznikove eh, uspešnosti, eh, uporabljajo pa tudi udeležbo pri dobičku 13 odstotkov. Moški pogosteje poročajo o takšnih schemah, še posebej tisti, ki imajo više plače. Na to smo želeli ugotoviti, kako se različne oblike variabilne plače uporabljajo eh, v evropskih eh, družbah. Imamo pet eh, skupin in ta graf kaže, kakšna je porazdelitev v različnih sektorjih. Zeleno je, finančna, je označena finančna udeležba. Ta skupina pogosteje uporablja te scheme kot druge skupine. Zato Eh, je finančna odeležba izpostavljena. Želeli smo vedeti tudi, kakšne so karakteristike eh, teh skupin, kar je pomembno za današnjo razpravo. Vemo, da pogosteje uporabljajo odeležbo pri dobičku, eh, lasništvo delnic, nekatere države pa so prav tako V ospredju na Finskem, v Franciji in na Švedskem imajo največji delež eh, družb v tej skupini. Spet gre za sektor finančnih storitev in eh, gre tudi za industrijo. Opazili smo tudi, da polovica družb eh, zagotavlja plačani dopust za usposabljanje, te družbe pogosteje zagotavljajo tudi eh, kumulativno eh, delo za eh, nepoln delovni čas. In v teh družbah ponavadi delajo skupaj možnost, da eh, naloge eh, razporeja nadzornik, eh, je manjša. Družbe, ki omogočajo te scheme, so ponovadi v dobri finančni situaciji. Imamo še zadnjo skupino, ki smo jo označili za ekstenzivno. Uporabljajo vse te scheme, ampak ne v enaki meri kot sem dejala, smo upravili tudi kvalitativne študije, zato da bi ugotovili, kaj se dogaja na nacionalni ravni. Uporabili smo v ta namen nacionalne študije, zato da bi dopolnili uh, sliko, zato da bi ugotovili, kakšna je uh, nacionalna zakonodaja. Kot vidite, nekat, kjer a, eh, nekatere države poročajo o tem, naprimer v Franciji 43 odstotkov zaposlenih uporablja udeležbo pri dobičku, na Nizozemskem 13 odstotkov, na Irskem 17 odstotkov in tako naprej. Zadnja študija a, eh, kaže, da 66 odstotkov oziroma da 600 odstotkov uh, eh, MSP-jev uh, eh, uporablja to vrstne scheme. Ponov zaposleni, uh, eh, zaposleni uporabljajo te scheme pogosteje, menedžeri in tako naprej. Imamo tudi nacionalno zakonodajo, tudi v državah, kjer plače ponovadi niso regulirane. Tukaj je finančna odeležba uh, urejena. Imamo naprimer irski finančni akt iz leta 1982, eh, v Nemčiji imamo zakonodajo in tako naprej. Na to imamo države, ki spodbujajo finančno deležbo, Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija in tako naprej. To so nekateri primeri. Zakonodaja, ki eh, jo imajo, zagotavlja bodi si eh, boljšo dačno obravnavo, bodi si zmanjšene socialne prispevke če se finančna odrežba uporablja prek delnic, obveznic eh, in drugih finančnih instrumentov. Na to socialni dialog in eh, vidiki socialnih partnerjev. Zastavili smo naslednje vprašanje. A je finančna odrežba del kolektivnih pogodb? A je to mogoče? Različne države članice so nam povedali, da je to odvisno od uloge eh, kolektivnega pogajanja v posamezni državi in od eh, scheme, ki jo uporabljajo, od eh, obstoja zakonodaje. Vprašali smo predstavnike zaposlovalcev in pa sindikatov. Dotaknila se bom nemškega BDA-ja, ki pravi, da so zadovoljni s takšnimi schemami, ker eh, so ponavadi izuzete iz eh, davkov, eh, spodbujajo motivacijo in spodbujajo podjetniško razmišljanje zaposlenih. Sindikati pa ustrajajo, da bi morali biti vse, vse to vrstne scheme dodatne, da bi moral biti tudi to dodatek osnovnemu plačilu, ne pa zamenjava. Eh, so zaposleni bi morali tukaj sodelovati, ob enem je treba zagotoviti enake pogoje za vse in eh, še posebej za enakost med spoloma je treba poskrbeti. Pogledali smo si trende in eh, napovedi. Videli smo, da so številne družbe v času recesije zmanjšale te scheme. Poprašali smo, kakšni so trendi in vidimo, da je perspektiva pozitivna. Te scheme sedaj počasi vedno več eh, s tem, ko obnavljamo gospodarstvo. Kar se tiče digitalizacije, vemo, da bo ta vplivala na uh, delo in delovni trg. To je tudi uh, nov način uh, dela uh, samih družb. Vemo, da digitalizacija zahteva drugačen način dela, drugačen način sodelovanja uh, znotraj družbe tisti tradicionalni načini eh, nadzora ne delujejo. Potrebne so odlične komunikacijske sposobnosti. Prej smo govorili o avtonomnih eh, skupinah eh, znotraj teh skupin finančnega, finančne udeležbe. Verjetno bo takšnih schem vedno več, je pa res, da so potrebne dodatne raziskave na tem področju. Imamo spletne publikacije, spremembe v sistemih eh, plač in nagrad. To je zadnje poročilo, ki ga lahko najdete. Hvala. Srcen dank. Najlepše hvala. Izvolite. Profesor Lovič. Najlepša hvala. Gospod eh, predsednik, govoril bom v angleščini, zato ker je seveda tudi moj dokument pripravljen v angleščini. Najprej najlepša hvala. Hvala za povabilo, da lahko spregovorim v tem odboru. Naslov mojega prispevka je Automatizacija in koncentracija kapitala, vprašanje, o katerem se ne govori, ali je to dirka proti strojem. Obstajajo vprašanja, ki jih moramo rešiti na tem področju. Med drugim tudi vprašanje lastnine, torej kdo bo lastnik robotov in strojev, ki bodo oblikovali urednost v prihodnosti. Povedati želim naslednje. Ne gre za dirko proti strojem, ampak dirko za stroje. S tem se sooča poprečen delavec in seveda tukaj se pojavi vprašanje finančne odeležbe delavcev in različni odgovori vodijo do različnih stopen lasništva ali so lasništva, torej tudi so lasništva nad stroje, ki se uporabljajo v proizvodnem procesu. Vendar, če želite nekaj ozadja za mojo analizo, predlagam, da si najprej pogledamo dinamiko deleža delovne sile. Torej, kakšen je delež dodane vrednosti v primerjavi s plačami. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak vidite lahko, da že tri desetletja spremljamo padajoči trend. Vprašamo se lahko, kateri dejavniki so najbolj prispevali k temu padajočemu deležu plač v dodane vrednosti. Večinoma se odgovori vrtijo okrog globalizacije, zunanih izvajalcev in internala, internacionalizacije. Nedavno pa je več študij potrdilo te odgovore, vendar do 80 odstotkov zmanjšanja je mogoče pripisati rasti produktivnosti, kar pomeni, da se delo nadomešča stroji Z drugimi besedami je to avtomatizacija. Zdaj pa vprašanje, o katerem se ne govori. Gre za distributivne učinke avtomatizacije tehnologije IKT in robotov. V razpravi na tem področju se zaenkrat posvečamo učinkom, učinkom na trg dela. Kdo bo izgubil delovno mesto, katera delovna mesta bodo oblikovana na novo in kakšni bodo vplivi na trg dela. Ampak ne govori se o učinkih na distribucijo prihodkov. Ampak IKT je spremenil naravo tehnoloških sprememb. Vidimo lahko, da zadnje spremembe želijo nadomestiti delo ljudi. Seveda to ni glavni namen, glavni namen je zmanjšati stroške, ampak učinek je pač ta, da se zmanjša število delovnih mest. Ekonomisti iz Oxforda so leta 2013 predvideli, da bi do 47 odstotkov delovnih mest lahko bilo avtomatiziranih v naslednjih 20 letih. Distributivni učinki so neugodni, še posebej za povprečnega delavca. Evropski parlament je v odboru Juri pripravil poročilo, o katerem je govoril o tem, torej o zaposlovanju v prihodnosti in o možnosti preživetja socialnih sistemov. Govorili pa so tudi o potencijalu za povečano neenakost in distribucijo bogatstva ter vpliva. Stroji ne plačujejo socialnih prispevkov, niti ne črpajo iz socialnih varnostnih mrež. Ampak distributivni konec je prav tako zelo pomemben, kajti delavci dobijo nekaj od eh, narejenega dela, lastniki kapitala pa seveda dobijo dobiček na kapital. Avtomatizacija najbolj prizadane najmanj kvalificirane delavce in to pomeni, da bo razlika v prihodkih še večja. In še prosojnica, kjer si lahko pogledate, kaj to pomeni. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak vidite lahko, da se plače in povečanja produktivnosti ločujejo, niso več povezana. Rdeča črta je povečanje produktivnosti in modre črte so povečanja produktivnosti urnih plačnih postavk. Številke same niso pomembne. Pomembno je, da vidite, da je prišlo do ločitve med produktivnostjo in urno postavko. Pravijo, da avtomatizacija uničuje delovna mesta, ampak oblikuje tudi nova delovna mesta. Vprašanje je, kakšen je odnos med oblikovanjem in uničenjem. Sam bi rekel naslednje mislim, da to kažejo tudi dokazi. Namreč tudi, če bo oblikovanih toliko delovnih mest, kot jih bo uničenih, bodo velike razlike med tistimi delovnimi mesti, ki bodo na novo oblikovana in tistimi, ki bodo izgubljena. Namreč kakovost in prihodek od teh delovnih mest bodo zelo različni. Predstaviti vam želim pojav, ki se imenuje reshoring, torej oblikovanje novih delovnih mest. Temu so rekli, da spet oblikuje delovna mesta in veliko podjetij v ZDA je delovna mesta z Kitajske in Pakistana naprimer spet pripeljalo nazaj v ZDA. Vprašanje pa je, ali res spet prinašajo delovna mesta nazaj domov. Kratek odgovor je ne, kajti cilj tega procesa je bil manjšanje stroškov. Ceneje je bilo, da se delo izvaja v ZDA, zato ker jim ni bilo treba plačati prevoznih stroškov. Kaj to pomeni? Roboti v ZDA in povprečno plačilo za vzdrževanje robotov na uro je bilo konkurenčno poprečnemu delovcu na kitajskem. Torej, ceneje je bilo plačati robote v ZDA, kot pa delavca na kitajskem. In to je del tiste zgodbe, ki jo želim povedati. Ne gre za to, da se delovna mesta selijo nazaj, ampak gre za krčenje stroškov. To je seveda povsem dober namen podjetij, ampak gre za to, da se dobra delovna mesta nadomestijo slabimi. Mislim, da bo kmalo produktivnost zelo narasla. Vidimo lahko, da je produktivnost na posamezno delovno uro vedno večja, ampak to povečanje produktivnosti bo vedno bolj ločeno od plač za mase medtem ko bodo tisti na najvišjih položajih seveda imeli še više plače. Više plače zato, ker bodo dosegli povečanje produktivnosti. Zato bi bilo dobro, če bi bili delavci solasniki strojev, zato da bi tudi oni imeli udeležbo pri dobičku. Če bi lasništvo nad robot in stroji bilo bolj širše sprejeto, bi lahko delavci zmanjšali delovni čas in povečali produktivnost, po drugi strani pa seveda bolj izkoristili čas, ki ga imajo na voljo. Moj postulat je naslednji. Gre za dirko za stroje. To je eden od pomembnih načinov za spodbujanje solasništva. In finančna odeležba je lahko pomembno orodje pri tem. Naj vam podam dva uspešna primera najboljših praks. Gre za dva konca življenjskega cikla podjetja, enega na začetku in drugega na koncu življenjskega cikla podjetja. Navede, navesti želim ESOP, to so načrti za lastništvo nad delnicami delavcev. To je predvsem razširjeno v Združenem kraljestvu na Irskem in v ZDA. To pomeni, da lahko takšen program pomaga delovcem, ko se lasniki opokojijo. In gospod predsednik, pred kratkim smo o tem govorili v vašem osebnem primeru. Od leta 2014 je v ZDA okrog 10 tisoč esopov z več kot 14,5 milijona solasnikov. 4500 od teh je v večinski lasti in okrog 3000 je v stotstotni lasti ESOP. Drugi primer je naslednji. In seveda, mimo grede, produktivnost teh ESOP-ov je višja od konvencionalnih podjetij, plačujejo več davka, bolj so stabilni in to je dejansko v skladu s tem, kar je povedala moja kolegica pred menoj. Drugi pomemben primer, o katerem se prav tako govori v odboru, je primer Sociedades Laborales v Španiji. Gre za obliko sodelovanja v družbi z omejeno odgovornostjo, ki je v večinski lasti delavcev. V tem primeru je zanimivo to, da obstajajo že več kot 30 let. Uspešno se borijo proti brezposobnosti, ampak gre tudi za zelo uspešen način aktiviranja brezposobnih. Od leta 1985 je mogoče nadomestilo za brezposobnost izplačati v celoti in ga vložiti v zagonsko podjetje ali v obstoječ sosedes laborales in okrog tretjina partnerjev v Sociades Laborales so nekdani brezposelni. Več kot 65 tisoč delavcev v Španiji že sodeluje pri tem. To so zelo zanimive številke, ampak če sklenem, veliko dokazov boste našli v študiji, ki smo jo izvedli za Evropsko komisijo v kontekstu pilotnega projekta to je bilo ob koncu leta 2014. Spod gre za spodbujanje lasništva delavcev in solastništvo delavcev. Povezavo sem vključil na zadnji prosojnici. No, mislil sem, da sem jo. V redu, ne vidite je, ampak kakorkoli že. Na zadnji strani svoje predstavitve sem to navedel. Mislim pa, da bi bilo dobro, če bi udeležbo delavcev vključili tudi na področju avtomatizacije in robotizacije. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod profesor. Zdaj pa Ester Lynch iz ETUC. Izvolite. Um, Esther Lynch. Hvala lepa. Ester Lynch iz Evropske konfederacije sindikato. Kot veste, predstavljamo delavce in sindikate v Evropi. Mislim, da je to zelo aktualna, smiselna razprava seznam tehnologij, o katerih beremo eh, na spletu ali v časopisih, ki vplivajo na trg dela, narašča vsakodnevno. Tehnološki razvoj včasih olajša življenje in nadomešča monotone dejavnosti in lahko naredi delo veliko bolj varno in tudi poveča produktivnost. Po drugi strani pa obstaja tveganje, da bo vpliv tudi negativen, kar se tiče dostojanstva ljudi, vedno več je utujitno. Potem tudi roboti, ki sedijo poleg vas, niso več v kletkah. Delavci torej se vedno bolj oddaljujejo od tradicionalnega zaposlitvenega modela in, modela in opisa službe. To lahko potem ustvarja tudi diskriminacijo, ki se lahko spet priplazi nazaj, če pogledam sebe. Na svoji LinkedIn strani sem dobila tole misel. Sprašvali so me, ali veš, da veliko podjetja kot je Ryanair iščejo odvetnike kot si ti. Ne vem veliko uh, o Ryanairu, ampak pripričana sem, da ne iščejo odvetnikov kot sem sama, ki se zauzema za pravice sindikatov in kako bi lahko izboljšali uh, pravice delavcev in jim zagotovili več denarja. Torej, to je bilo nekakšno ulajšanje, kajti berem, da bo umetna inteligenca nadomestila odvetnike. In to sem prebrala tole z olajšanjem. Potem pa sem ugotovila, da je potrebno kar se bo potrebno storiti, da bi to tudi uračunali in uh, zagotovili. In mislim, da še ne prepoznavamo dovolj, da so vse težave, s katerimi se delavci soočajo, dostop do participativne scheme, naj si gre za stereotipe, razredne stereotipe, vse to ni izginilo v tem svetu. Uh, to je samo novo orodje, da lahko sedaj ta nova eh, diskriminacija cveti. Delavci, ki so najbolj ogroženi, so tisti, proti katerim se že diskriminira na delovnem mestu, ki že imajo težave. Analiza pa kaže, da ne bo nujno negativna prihodnost. Tehnološki napredek ne bo nujno imel negativnih posledic in delavci ne bodo pozabljeni. Vendar pa, da to zagotovimo, to pomeni, da moramo mi in vi kot poslanci podati odločna priporočila za uravnovešenje tega. Štiri področja, to je kratki predstaviti. Prvič, ne glede na to, kje v Evropi in kakšna je vloga sindikatov pri različnih schemah deljene dobička, vsi pravijo, da mora plača biti zagotovljena, ne sme se jih nadomestiti, prav tako pa to mora biti na voljo za vse delavce, vse zaposlene. In to je veliko vprašanje za nas. Kako bomo zagotovili, da bodo vsi zaposleni, kjerkoli že so na platformi, ki prispevajo k uspehu podjetja, da bodo udeleženi pri schemah participacije. In to bo vedno večja težava, kajti imamo vedno več inovacij, ki zaposlene torej, opisujejo kot eh, nekaj drugega, kot je to bilo v preteklosti. In to moramo sedaj spremeniti, ne samo kar se tiče finančne udeležbe, temveč tudi na vseh drugih področjih. To je torej prva točka. Kakšna priporočila lahko podamo, da bomo zagotovili, da bodo vsi zaposleni dobili dostop do finančne udeležbe, schem finančne udeležbe, ne glede na to, kako je delo opisano, še prav posebno tisti, ki niso na spletnih platformah. In potem druga točka. To vprašanje povečevanja produktivnosti, ki izhajajo iz digitalizacije, robotike, 3D eh, programiranja, umetne inteligence. V bistvu se strinjam z vami, ne da se ne strinjam z vami, vendar pa to me nadaja z nekoliko skrbi, torej roboti proti delavcem. Kot da bi robot bil delavec. Ne, robot je kladivo, ekvivalent tega, torej sredstvo. Ko pravite, da imajo zaposleni delež pri lasništvu robotov, moramo prepoznati, da ne gre za robote proti delavcem. Gre za to, da tehnologija deluje samo zaradi veščin delavcev, zaradi prispevka delavca k uspehu podjetja. Torej, to vprašanje je zelo pomembno. Evropa potrebuje povišice, delavci potrebujejo več denarja. In če bomo sedaj govorili o produktivnosti, ki jo roboti povečujejo, bodo seveda delavci razočarani. Ne? Pravim, da to govorite, vendar pa nekako v tej smeri to gre in to je smešen argument. Zato torej moramo povedati, da si delavci zaslužijo svoj delež produktivnosti in to se ne dogaja. V vseh evropskih družbah to potrebujemo, da bo Evropa spet na pravi poti. Potem pa scheme vrčujte s tem, ko zaslužite vedno več. To je lahko zelo pozitivno. Tukaj imamo potem nove tipe takih schem, ki se osredotočajo na to, da delavci dobijo priložnost dostopa do dopusta za namene izobraževanja in lahko dostopajo do plačil v veliko državah članicah, ko jim omogoča dostop do izobraževanja moj primer, žensko v 50-ih, če bi izgubila svoje delovno mesto, kaj bi iskala, veliko pomoč bi mi bilo, če bi v 50-ih imeli priložnost uporabe take scheme, ki bi vam omogočili, da razvijete svoje veščine in jih prilagodite prihodnosti. Vsaka taka schema je nekaj, kar si zasluži podporo vlad in parlamentov, zato da bomo zagotovili, da bodo ljudje dejansko imeli možnost, da dobijo tak način možnosti izobraževanja, ki si ga zaslužijo, vendar pa imajo otežen dostop. Ne samo za mlade, tudi za bolj zrele. In potem zadnja točka da spregovorimo o pomislekih. Govorili boste tudi o direktivi o nesolventnosti. Tisti, ki izgubijo svoje delovno mesto, izgubijo svojo plačo in pogosto, če ste v schemi, vidite dobičko, izgubite tudi to. Zato torej prosim, da ko boste govorili o tej zakonodaji o nesolventnosti, prosim, da zagotovite ustrezno zaščito delavcev, ki so del schem finančne odrežbe, kakorkoli že to bo formulirano, da ne bodo izgubili torej tudi tega. Hvala lepa, gospod predsednik, za odmerjen čas. So, hvala lepa, Ester Linč, hvala lepa za vašo predstavitev. Tako, sedaj pa lahko začnemo kar z razpravo. Najprej bodo dobili besedo poročevalka in poročevalci v senci. Najprej bo spregovoril David Kaza, omenil e LS, prosim. Hvala lepa. Najprej naj čestitam Juti s kolegici, ker je danes eh, njen rojstni dan. Vse najboljše. Hvala lepa za to razpravo. Danes dopoledne me pa žalosti malo poslancev. Mislim, da bi za tako pomeno temo morali, moralo biti tukaj več poslancev. Vprašanje in to za vse v panelu. Ali vidite kakšne ovire pri evropski zakonodaji? kar se tiče finančne odrežbe in prostega pretoka znotraj EU. Vidite, kakšne ovire in kako bi mi kot parlament lahko pomagali, kaj naj storimo, da odstranimo te ovire, če mislite, da obstajajo v naši zakonodaji. Hvala. Hvala lepa. Tudi Sam seveda vam čestitam vse najboljše. Devica, to je velika kakovost. Juta, prosim. Um. Lepa za lepe žalje. Digitalizacija je tema, ki nas bo v prihodnosti še zelo zaposlovala in bomo morali nekatere okvirne pogoje prilagoditi. Pri teh predstavitvah pa me je zanimalo tudi to, kar se dogaja onkraj digitalizacije na trgu delovne sile, obstaja razvoj, da imamo vedno manj odvisno zaposlenih delavcev, imamo veliko samostojnih zaposlenih, ki nimajo več navezanosti na podjetja. Če imajo srečo, potem so ponov zaposleni pri večjih podjetjih. Kako bomo torej tukaj uredili s temo udeležbe zaposlenih. Če se ogledamo na povedi, da bo z rastočo digitalizacijo vedno težje za zaposlene si zagotoviti in privoščiti finančno udeležbo. Tudi to je lahko razvoj dogodkov, ki nas bo doletel. Kako bi lahko, če smo čisto konkretni, Nedavno smo bili z odborom v Raziskovalnem inštitutu v Kajzerslautonu in smo si ogledali. Tovarno, kjer roboti upravljajo svoje delo, nimajo delavcev, ki bi imeli vlasti proizvodna sredstva. Kako lahko potem to eh, umestimo in kvantificiramo? Uh, Torej, to je vprašanje, ki je malo onkraj vsega tega, kako lahko torej družba kot celota pridobi zaradi produktivnosti, če pa imamo vedno manj zaposlenih. Finančno družbo zaposlenih po eni strani, pa tudi družbena udeležba pri dobičku. Tudi to vprašanje si moramo zastaviti. Hvala lepa. Hvala lepa. EKR, McIntyre. Uh, Chairman, thank you. Um, I'm uh, aware that I'm- Hvala lepa. Zavedam se, da sem zamudila precej predstavitev, prevečujem se za to, vendar pa morala sem biti nekje druge. Strinjam se z Davidom Kaso, da je škoda, da ni tukaj več poslancev, ampak včasih je težko uskladiti dejavnosti. Še prav posebno za manjše skupine, ki imamo preveč dela. Torej ne gre za to, da eh, nas to ne zanima. To samo kaže, kako težko je biti na več mestih krati. Prišla sem proti koncu predstavitve in uh, slišali smo o vračanju delovnih mest. To me zelo zanima že kar nekaj časa. V svoji državi uh, sem videla kar nekaj primerov, ko ne gre za to, da roboti upravljajo dela in da je to vrnilo delovna mesta. Ne. Veliko ima opravka s kakovostjo in s tem, da skušamo skrajšati dobavno verigo. Naprimer, dobavitelji Jaguarju, Land Roverju v mojem volilnem kraju sedaj proizvajajo dobine, ki so bile prej prozadane na kitajskem. In sedaj je to spet doma. Vendar pa tega ne opravljajo stroji. To upravljajo delavci. Torej, vračanje delovnih mest je po mojem mnenju nekaj, kar vsaj v Združenem kraljestvu nima opravka z robotiko ali avtomatizacijo v bistvu gre v prvi vrsti za veščine in za kakovost, pa tudi za takošnost dobavne verige, da so torej pred vašim pragom. Rada bi slišala več o vašem razmisleku glede tega. Torej, Jaguar Land Rover v mojem volilnem okraju, to je glavna točka, ko govorimo o tem, avtomatizacija. Eh? v tem podjetju je sabo prinesla veliko delovnih mest zaradi izboljšanja produktivnosti. V Združenem kraljestvu smo imeli s produktivnostjo veliko težav. Zdaj pa so naši zaposleni v avtomobilski industriji eni najbolj produktivnih v državi. Dejali ste, da produktivnost ni v lasti robotov, da je v lasti zaposlenih, ne, v lasti podjetja je. To je to. Gre za skupna prizadevanja. Naložbe so naredile veliko, strinjam pa se, da robot ni sodelavec. Robot je stroj, orodje, ki ga delavci uporabljajo. Tako da sem zelo vesela, da ste to že povedali pa lahko morda še kaj dodate glede vprašanja produktivnosti in tudi kar se tiče vračanja delovnih mest. Zelo hvaležna bi bila za to. Hvala. So, very... Tako. Sedaj je na vrsti Marian Harkin, pa je ni, tako da bo prevzela Renata Weber. Prosim. Thank you. Hvala lepa. Naj se zahvalim vsem trem gostom za njihove predstavitve. To je bilo zelo zanimivo. Mislim, da je tudi trenutek zelo aktualen za to mini predstavitev, kajti včeraj smo govorili o pravilih letarskem prometu, o robotiki in umetni inteligenci. Mislim, da je to točno to, kar moramo početi. Imeti take razprave, kajti gre za javno politiko, kratko in srednjeročno, ne dolgoročno. Mislim, da je potrebno govoriti o tem, ko gospod Lovič pravi, da se izogibamo zelo očitni stvari, kakšnemu slonu v sobi, bi rekla, da je to prej Godzilla. Uvideli, kaj se bo zgodilo čez 50 let. Tudi sama. Tudi sama slišim, da bodo odvetniki nadomeščeni. In tukaj mislim, da se moramo osredotočiti na kratko in srednjo ročnost. In mislim, da imamo potem tudi še kar nekaj vprašanj glede tega časovnega okvira. Moje vprašanje. Najprej naj povem, da zelo podpiram finančno udeležbo zaposlenih. Mislim, da je to ustrezen odgovor v naših časih. Vendar pa, če si pogledamo novo delovno okolje, ki ga prinaša avtomatizacija, imam nekaj vprašanj, ki so povezana z mislijo, naprimer, da dobro, ne bomo več govorili o klasičnem tipu finančne udeležbe, temveč o lastništvu robotov. Kaj bo predmet delitve zaposlenimi? Najprej, to ne bo posod po svetu. Večinoma bodo najbolj razvite družbe, vsaj še nekaj časa, tiste, ki bodo lahko to uporabljale. V določeni državi pa se ne morem predstavljati veliko zaposlenih, ki bi pridobivali zaradi lasništva roboto. Kaj pa bodo počeli, igrali šah po parkih, na tablicah igrali računalniške igre, kajti delo ima svojo vrednost, eh, gre za socializacijo, ljudje se družijo med sabo in mislim, da je to tudi pomemben vidik. Ne moramo tega prepovedati, ustaviti, vendar pa moramo razumeti, kaj se bo zgodilo. Prav tako, srednjeročno, kot je gospod profesor Lovič omenil, roboti niso potrošniki, ljudje pa. Če pa ljudje želijo trošiti, potrebujejo sredstva, denar za to, za potrošnjo. Več, kot bo avtomatizacija, bolj kot bo avtomatizacija nadomeščala zaposlene, resnica je, da lahko rečemo, eh, da so roboti delovna sredstva, vendar pa resnica je, da jih nadomeščajo, torej zaposlene in produktivnost se poveča. Če bodo ljudje imeli manj denarja, ker bo brezposelnost navzoča, ko boste preselili podjetje iz eno v drugo državo zaradi avtomatizacije, zaradi stroškov, potem bo to pomenilo, da bo na voljo manj denarja za trošenje. Kako bomo lahko to razrešili? To je začaran krok. Eh, dobro, nisem srkonjakinja za ekonomiko, je pa to seveda legitimno vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Sedaj bi bil na vrste guje, pa nikogar ni, strani zelenih tudi ne. EFDD, Laura Džeja, tudi ni. EFN, tudi ne vidim. Dominik Martin. Torej, sedaj imate priložnost pregovoriti še ostali. No, pa bom kar jaz začel. Sem prav nesramen. 4-5 vprašanj imam, oziroma tes. prva. Zelo sem se ukvarjal s tem, kakšna so pričakovanja na strani zastopnikov gospodarstva v Avstriji, Nemčiji, Švici. In imamo precej zanimivo podobo gospodarstva od te digitalizacije v naslednjih 20 letih pričakuje porast produktivnosti. 30 do 40 odstotni porast. To je zelo ambiciozno recimo, da bomo prišli blizu tega povečanja produktivnosti, in če to primerjamo z obdobjem 1990-2010, bi to bila podvojena produktivnost. In to meni oddaja strahom pri vprašanju posledic na število zaposlenih porast produktivnosti v industrijskih in družbah pomeni, ali vse v preteklosti, je to pomenilo, da je to pomenilo negativno znamenje za število zaposlenih v nekaterih industrijskih panogah. To me skrbi in želel bi izpostaviti, da če upoštevamo, da bodo taki učinki, potem bo potrebno ustrezno politično usmerjati ta proces. To je moja teza, prosim, podajte svoje pripombe kot strokovnjaki na to. Druga pripomba, tudi to se navezuje na vprašanje delovnih mest. Rad bi verjel v eh, vaše teze o produktivnosti in napredku pri podjetjih, pa sem nekoliko bolj skeptičen. Mislim, da ne moramo kar tako govoriti na to. Tudi ne pri posamičnih primerih. Bili smo v Silicijevi dolini in ogledali smo si projekt Amazona. 80 tisoč zaposlenih je in eh, upravljajo z 20 milijoni kilogramov dobrin. In seveda se je potem postavilo vprašanje, ali lahko toliko zaposlenih to upravi. In tukaj digitalizacija seveda ima vpliv, to omogoča, vendar pa njihova strategija je taka, da bodo torej, preuzeli delovno mesto v drugo. Torej, to je to želijo odpraviti delovno mesto na drugih področjih, naprimer v tem primeru Amazona. In že včeraj sem rekel, da če si pogledamo podjetja avtomobilske industrije pred digitalizacijo in potem po Bratislava, Volkswagen je začel s 15 tisoč zaposlenimi, sedaj pa jih je 280. Torej, da bo digitalizacija ustvarjala sama po sebi nova delovna mesta, Dvomim. Tretja pripomba. Profesor Lovič. To oksfordsko študijo sem prebral in dvomim, če sem prav razumel vašo tezo, da da bodo niže kvalificirani zaposleni izgubljali delovno mesto, više zaposlenih pa bo več. Če se ogledam ta graf, potem lahko rečem, da je pri vseh zaposlenih tako, da bodo prizadeti zaradi digitalizacije in tudi zelo ogroženi, tako v spodnjem spektrumu kot v zgornjem spektrumu, pa tudi v srednjem, pri vseh panogah. Torej, vprašanje, kako to ocenjujete? Naslednja pripomba. Bili smo v Kajzerslautrnu in tam smo tudi govorili o enem od vidikov, ki se mi zdi pomemben. Mislim, da vračanje delovnih mest ni predmet razprave samo glede eh, niženja stroškov. Delovna mesta, ki so se selila drugam, sedaj upanje, da se bodo vrnila vsa nazaj, hm, to je mislim, da je malo preveč. Če že potem zaradi digitalizacije, racionalizacije, verjetno ne bo tako manjih, ne bo se jih vrnilo toliko, kot jih je bilo preseljenih. Nekaj se jih bo, tako pravi strokovnjaki, kaj za Slautermo, tudi zato, ker imamo prav posebne sisteme dobave, ki niso združljivi s postopki na kitajskem. Če podjetje kot Amazon želijo dostaviti. Naprimer, ko bo za božič nekdo ob dveh popoldne naročil porana in bi ga ob sedmih začel moral imeti na mizi. Torej, če bo ta logistika naročena prek interneta zagotovljena, potem bo to potrebno zagotoviti v Evropi, ne pa na Kitajskem. To je tudi pomemben vidik vračanja delovnih mest. Ali pa bodo potem prišla nazaj kakovostna delovna mesta, oziroma ali bodo tista podjetja, ki vračajo delovno mesto v Evropo, spremenila logiko delovnih pogojev in eh, plač in jih prinesli skupaj s Kitajske. To je pa tudi nekaj, kar moramo upoštevati iz sindikalnega vidika. Tako, sedaj pa še prehajam na točko, da bomo zaradi te povečane produktivnosti imeli različne možnosti, da bi imeli boljšo odrežbo zaposlenih. Vprašanje pa je, koliko zaposlenih sploh še bo. In drugo vprašanje, če bo manj zaposlenih kot prej, kako pa bomo potem oprimili sisteme zaposlovanja s temi dodatnimi sredstvi, da bodo ljudje lahko zaposleni v drugih panogah pridobili nove veščine, da bomo torej politično zagotovili nove naložbe, tako da bodo ljudje spet lahko delali. Če bomo v industriji in pri storitvah lahko z vedno manj ljudmi proizvajali vedno več, kako bomo zagotavljali, da, bodo, da bomo ljudi, ki izpadejo iz tega eh, procesa proizvajanja, spet vrnili na delovna mesta. Se prečujem, nekoliko dolg sem bil. Evelin Regner, prosim. Um... Hvala lepa. Nekaj vprašanj. Najprej me zanima malo več o Sociedades Liberales, španskem modelu. Zanima me, ali je to resnično zgodba o uspehu. Imamo študijo, vendar pa zanima me, povezava z digitalizacijo, ustreznim vključevanjem novih vidikov in tudi inovativne plati. Ali so to samo pobožne želje, resničnost pa je popolnoma drugačna. Študije še nisem prebrala. Gotovo nam lahko še kaj poveste. Potem, tema digitalizacija, udeležba zaposlenih. Spa Weber je omenila slona in Godzilla v odboru za pravne zadeve, se ukvarjamo z robotiko in kar se tiče varstva podatkov je nekaj popolnoma jasno. In tukaj moje vprašanje. Roboti lahko postanejo godzile, če ni nikogar, ki jih usmerja nadaljavo, če pa jih ustrezno, pametno usmerjamo, vodimo potem lahko kar se tiče vprašanja razdaljevanja, jih dobro uporabimo. Zato bi rada spomnila na poročilo na lasno pobudo Evropskega parlamenta, kar se tiče enačne deležbe zaposlenih leta 2013. Moje vprašanje je sledeče. Tukaj imamo načela, splošna pravila, gre za posvetovanje zaposlenimi, zastopniki zaposlenih, to moramo upoštevati, vključevanje socialnih partnerjev in to zelo zgodaj in zelo vseobsegajoče. In potem tudi določena zaščita delavcev pred vojnimi tveganji, tako po eni strani naprimer kapitala, po drugi strani pa tudi pred tveganji, da izgubijo delovno mesto. Če se bomo preventivno držali teh temeljih pravil pri konceptu digitalizacije, potem bomo že imeli ključna pravila. In potem je potrebno, da zaposleni skupaj s tistimi, ki so že lastniki, uporabijo tudi ta instrument, ga usmerjajo na ustrezen način. Zanima me, kako vi to vidite, še prav posebno v dobi digitalizacije, kako bi naj to uporabili. In potem še tretje vprašanje glede na negativen primer McDonald'sa. Veliko smo slišali o strukturi podjetja McDonald's, franšize imajo, partnerje, tako se podeljujejo podružnice, plačujejo visoke najemnine, potem se to prevaja kot pritisk na zaposlene, imajo olin pogodbe, pogodbe z nič urami in potem dobijo še ponudbo, da bi bili torej udeleženi pri tem kvazi modelu. Potem pa obstajajo različne davčne strukture, kjer sploh ni nekakršnih dobičkov, ki bi se razdelili. In seveda me tu zanima, koliko se posvečate modelu udeležbe zaposlenih v tem obdobju digitalizacije prek takega modela. Torej, ko imamo udeležbo zaposlenih v pravo skupnosti. To se mi zdi zanimiva tema. Tomas Mann. Hvala lepa. Hvala lepa vsem trem. Najprej dve sporočili. Dobra novica, to je bil rojstni dan Jute. Osebno smo že lahko je čestitali. To je ena od tistih oseb, ki so vedno dejavne. In potem žalostna novica kar se tiče odrežbe zaposlenih. Po nekaj dni je umrl eden od sodelavcev Majnrad. Tudi on je veliko govoril o odrežbi zaposlenih in zato sem ga želel omeniti. Škoda, da ga ni več. Spremljal je to temo in vedno je bil zelo čustven na to temo. Slišali smo že, da smo bili v Sredcevi dolini in bili smo pri Google, Intelu, Facebooku. Fascinacija po eni strani, kaj se je dogajalo. Zanimiva izkušnja, na primer. Skoraj nikoga ni, ki bi bil star več kot 30 let. To je eh, že kar univerzitetni kampus in tak se mi zdi, da je razvoj v obdobju digitalizacije. Morda se s tem tvori nova elita, vendar pa tako to bo. In te posledice bomo čutili posod, ko bomo ugotavljali, da imamo vedno več ljudi v svobodnem poklicu, ki imajo več služb. Torej gre za vprašanje, ali bo delovno pravo še zdržalo v naših državah članicah. Kar se tiče porasta, ki ga bomo doživeli. Torej, potem bomo videli, da bodo prihajali uh, ljudje po načelu Hire and Fire in se bodo potem morda združevali, imeli v rokah samo še svoj iPad, komunikacije ne bo. To je seveda zelo težavno povedati, ali bodo naši projekti to zdržali. Predsednik je opozoril na dodatno vrednost. Ja, kako bi lahko bili udeleženi pri tem, kakšne možnosti imamo na finančnem področju. Tukaj ste nam kar nekaj stvari podali. Potem pa tudi na področju izobraževanja se moramo tega lotiti. Prebral sem naslov Humboldt proti Orvelu. Torej, kateri sistem izobraževanja bomo imeli? Ali niso tudi izobraževalni sistemi pomembni? Koliko lahko to nadomeščamo s tem? da vedno bolj poskušamo vključevati zaposlene in ne nadomeščamo vsega samo stroji. Tudi mi, poslanci, smo včasih že kar stroji, ko gre za naše mm, glasovalne orgije, takrat tudi ni več mm, lastne identitete. Udeležba torej, ali zadošča, ko govorimo o tem, da bi ljudje motivirali za začetno podjetje, koliko bo možno vključiti podjetja tudi v to, da bomo zagotavljali določen vzorec eh, zaposlenih, tudi če bo prihajalo do združitev, do preselitev delovnih mest, nakupov, da bomo imeli jamstvo, da bomo določeno število delovnih mest ohranili. Bi se lahko predstavili, da bi pri takih modelih socialnih partnerjev to uredili, da bi torej imeli določeno število zaposlenih, ki bi moralo veljati in biti zagotovljena. Potem še eno vprašanje, to je povezano s tem, kar je dejal predsedujoči. Bojim se, da bodo tista podjetja, ki si želijo biti še bolj produktivna, lahko izgovarjajo na to, da bodo zaposlovali, ampak brez pogodb in zaposlenih skoraj da ne bo, ker bodo stroji vse opravljali sami to ni nekaj, kar se bo pojavilo v prihodnosti. To že sedaj vidimo. Imamo primere v Nemčiji, ko stroj vse upravljajo. Zelo malo zaposlenih, torej morda dva delavca, ki še nadzorujete stvari, ostalih pa ni. Tudi komisar Oettinger je o tem govoril, produktivnost in tako dalje da pa tudi tukaj smo videli pomisleke, ki jih že imamo. In to mora spadati skupaj. Ne sme biti tako, da določen odbor upravlja to, ostali pa čisto nekaj drugega in neločeno. Morda sem bil pol minute predolg, vendar pa zdi se mi to pomembna tema. Hvala lepa. Tekom razprave se mi je utrnila misel, kako bi bil videti robot, predsednik odbora. Dobro, 25 minut nam je še ostalo, težko bomo to lepo razdelili. Rekel bi, da ima vsak strokovnjak 8 minut, da odgovori na vprašanje. Vrstni red lahko izberete sami. Gospa Demetriades. Hvala lepa in hvala za interesting uh, comments and input. Najlepša hvala, hvala za zanimive komentarje vseh. Začela bi takole. Obstajajo sektori, ki jih je digitalizacija že prizadela oziroma na njih učinkuje. O tem nisem govorila zato, ker nisem imel dovolj časa, ampak naprimer eh, glasbena industrija je takšen primer. Pred nekaj eh, leti so študenti Bostonske univerze pripravljali eh, programsko opremo, program, s katerim so želi zagotoviti eh, skupno rabo datoteke MP3. Niso vedeli, kako bo to vplivalo na glasbeno industrijo, pa tudi na druge industrije. To je že dejstvo. Vemo, da so eh, MP3 nekaj popolnoma razširjenega. Vse to je dostopno na spletu, tako da nam ni treba v trgovino. Poročila eh, Deutsche Bank, pa tudi drugih bank, eh, kažejo, da prihaja do eh, sprememb tudi v finančnem sektorju. Finančni sektor je hitro digitaliziran in ta delovna mesta bo zamenjala tehnologija, roboti. In tudi finančni sektor ni imun na takšne spremembe. Tudi Deutsche Bank pravi, da so nova delovna mesta, delovna mesta, ki se ukvarjajo eh, s specializiranimi podatki, s tako imenovanimi big data, velikimi podatki eh, in robotiko. To so delovna mesta prihodnosti, ki bodo lahko preživela v tej industriji. poročila iz bančnega sektorja predlagajo strukturne spremembe. Zakaj omenjam bančni sektor? Zato, ker podatki kažejo, da eh, je finančna odeležba pogosta v finančnem eh, sektorju. Tako da bo vse to imelo učinek na sektor. Zanimivo je spremljati razvoj eh, dogodkov in te nove akterje na trgu. Pogledamo si lahko njihove poslovne modele. Naprimer Amazon. Nekdo je že omenjal nekatere primere. Amazonov Kindle Fire. Kaj počnejo v Amazonu? Amazon ima napravo, to napravo prodaja na ravni stroškov proizvodnje, ampak na to s tem dobijo tudi vse proizvode, ki so s tem povezani. Kdo si lahko to privošči? Zgolj velika podjetja, kakršno je Amazon. Druga podjetja si tega ne morejo privoščiti. Naj se vrnem k finančnemu sektorju. priča smo akterjem, eh, ki sodelujejo v tem sektorju, pa eh, niso finančne institucije. Naprimer PayPal, ta globalna denarnica, eh, vsi načini elektronskega plačevanja. Potrebe po finančnih institucijah ni v tem primeru. Tako da vidimo, kako se ta sektor spreminja. Številni ste omenili to temo tehnologija se razvija. Res je, tehnologija se razvija že leta in leta, eh, odkar so se ljudje odločili, da investirajo v tehnologijo. Sedaj pa je na nas, na nasih, naši družbi, na naši demokraciji, da vzpostavi določena načela, kako bomo uporabljali tehnologijo. To smo že naredili v preteklosti in ne moremo pocenjevati sposobnosti človeške rase, da eh, rokuje s tehnologijo ko so bili uh, uvedeni stroji, uh, dolga, dolga leta nazaj, so nekateri delavci napadli te stroje in jih želeli uničiti. Ampak na to so nastala nova delovna mesta, uh, ki jih prej ni bilo. In na nas je, na naši družbi je, da uvede socialni model, ki je prilagojen človeštvu, človeški rasi. Ne smemo podcenjevati zmožnosti naših demokracij ne moremo ustaviti tehnologije, kot sem eh, dejala. Številni ste omenili eh, offshoring in reshoring, eh, seljenje delovnih mest v tujino in vračanje delovnih mest nazaj. Citirala bom Roberta Riča, ameriškega avtorja, ki je v eni svojih knjig dejal, da moramo kot potrošniki odločiti, kaj želimo storiti kot potrošniki želimo kupiti nek proizvod eh, poceni, ampak kot eh, deležniki nekega podjetja, eh, deležari, želimo veliko dobička. Kaj bomo torej naredili? Kaj je prioriteta? Če želimo nizke cene, potem moramo sprejeti tudi dejstvo, da se bo podjetje in delovna mesta selilo na Kitajsko. In to so spet odločitve, ki jih moramo sprejeti kot družba. Nekdo je omenil zakonodajo. Pogledali smo si eh, situacijo v različnih državah članicah, želeli smo eh, pogledati, kaj počnejo. Eh, številne države dajo spodbude podjetjem, ne pa vsem podjetjem in ne vse države, naprimer ne MSP-jem. Ne smemo pozabiti na ekonomsko krizo. Tudi tista podjetja, ki so prej imela sisteme eh, porazdelitve dobičkov, tega niso mogli več početi po finančni krizi. Zakonodaja pa lahko spodbudi družbe, spodbudi eh, podjetja, da to uvedejo. Spraševati se moramo seveda, kdo dobi eh, vse to. So to vedno isti ljudje, moški, visoko kvalificirani delavci, eh, vse to moramo analizirati eh, in uvesti načelo enakosti. Sistem mora biti pregleden, tako da je na voljo vsem zaposlenim. V Sloveniji so nam sindikati naprimer povedali, da obstaja zakonodaja, ki uvaja scheme finančne udeležbe, ampak ta zakonodaja ni obvezna, tako da jo podjetja ne uporabljajo tudi sindikati si prizadevajo za uh, zavezujočo uh, zakonodajo. Izbire more, mora biti več. V Franciji imajo zaposleni naprimer izbiro, ali si želite tega, morda eh, onega, želite uložiti vaš denar v neko naložbo, želite delnice ali pa kaj takšnega. Ugotovili smo, da so zaposleni, ki imajo izbiro, bolj zadovoljni. Nekdo je omenil uspeh eh, Laborales eh, v Španiji. To je prav tako treba izpostaviti. Intervjuvali smo več eh, podjetij po Evropi, zato da bi ugotovili, katera podjetja pridobijo in kjer pridobijo tudi zaposleni, kjer pridobijo vsi. In zadruge v Španiji so bile dober primer. Podjetja so bila v zelo težkem položaju, še posebej tekom eh, krize, ampak uvedli so socialne ukrepe. Res je, da so zmanjšali plače, ampak uvedli so eh, druge ukrepe. Če ni zadruge, ni niti zadružnih eh, članov, tako da so morali nekaj narediti. V Grčiji, naprimer, smo obravnavali eh, prehrameno podjetje, enako v Italiji. Oni so prav tako uspeli doseči nekaj za eh, zase in za zaposlene. Eh, uvajajo nove scheme v začetku, ne na koncu, ko je neka schema predmet razprave. Prehrameno podjetje v Grčiji je plačevalo delavce zgodovino zaradi bančnih težav. Vedeli so, da eh, zaposleni, da njihovi delavci niso mogli plačati za eh, šole, za eh, zdravstveno oskrbo in tako naprej. Obstajajo torej možnosti. Pomembno je, da se vzpostavi zaupanje med delodajalcem in delavcem. Pomembno je zagotoviti dober menedžment, pa tudi dobre sindikate. Mislim, da časa nima več. Najlepša hvala, profesor Lovič. Hvala lepa. Vprašanja bom odgovarjal po vrsti. Um, Barry... Najprej naj odgovorim eh, vam, gospod Kaza. Ovire za EFP in finančna eh, podpora, no nekih velikih eh, zakonitih eh, oziroma zakonodajnih ovir za finančno udeležbo ni. Eh, sistem je obstajal v vseh državah in bi jih lahko izvajali, ampak treba izpostaviti, da je finančna podpora, še posebej fiskalne, eh, eh fiskalni načini podpore, fiskalne spodbude eh, obstajajo. Ni pa treba, da so ogromne. Tam, kjer se takšne finančne spodbude uporablja, eh, je to dobro za finančno udeležbo, je to dobro za eh, sistem in mislim, da je to nekaj, kar lahko parlament naredi, da poskrbi za več eh, tovrstnih spodbud. Steinruck. Kar zadeva vprašanje gospe Steinruck, vprašanje navidezno samozaposlenih in vprašanje atipičnih odnosov med delavci in delodajalci je zelo pomembno vprašanje in opažamo, da so, ta, da so ti atipični odnosi drugačni od tipičnih, seveda, gre pa za vprašanje dostopa do udeležbe delavcev, še posebej, ko zadeva lasništvo. Mislim, da tega vprašanja ne moremo obravnavati izolirano. Delavci niso oziroma roboti niso delovci, roboti so instrumenti. Vprašanje pa je, čigav je instrument, kajti tisti, ki je lasnik instrumenta, ima pogosto od tega tudi korist. V srednjem veku V srednjem veku niso smeli najemati izdelkov obrtnikov, naprimer, in eh, to torej je že zgodovinsko vprašanje. Zato je to vprašanje dostopa do lasništva zelo pomembno in tudi do kreditov. Ali pa, na primer, koncept udeležbe, kjer ne bi bila udeležba odvisna od varčevanja, ampak od prihodnih dobičkov. Če je to omogočeno, se zadeva spremeni in mislim, da bi zato morali izkoristiti možnost parlamenta. Obviously. Gospa McIntyre, reshoring, vračanje delovnih mest. Strinjam se, da so razlike uh, velike, še posebej med posameznimi sektori. Primeri, ki sem jih dajal, so se navezovali na informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, IBM, njihova vizija in tako naprej. Govorili smo o IKT in o robotih, robotiki. V eh, avtomobilski industriji pa je eh, situacija seveda drugačna. V 60-ih letih prejšnjega stoletja je bilo najuspešnejše podjetje v Združenih državah General Motors. Zaslužili so 7,6 milijarde eh, dolarjev na leto, zaposlovali so na tisoče eh, oseb, danes je najuspešnejše podjetje Apple in ustvari približno 89 milijard dolarjev eh, zaslužka letos in zaposluje približno 92 tisoč delavcev. To pomeni, da se da prihaja do spremembe pri tem, kje nastaja eh, ta dodana vrednost, kje nastaja eh, dobiček v tem stoletju. Lahko vam dam še več eh, podatkov o reshoringu, ki bodo brez dvoma zanimivi za vas. Gospod Hendl, seveda. Študijo iz Oxforda sem navedel namenoma, pravi imate, to je velika razprava visoko kvalificirani, srednje kvalificirani, nizko kvalificirani in tako naprej. In na spodnjem delu lestvice obstajajo delovna mesta, ki se jih ne splača avtomatizirati, torej vrtnar, frizer in tako naprej. Ampak zelo pomembno je, da vidimo naslednje. Novo je to, da avtomatizacija sedeva vse, ne samo tisti spodnji konec, ampak tudi, naprimer, pravnike in dobro izobražene. Ampak Tisti, ki so dobro izobraženi, bodo prej našli novo delovno mesto, ker so pač dobro izobraženi. In kar se deva sredino, tam je avtomatizacija tudi zelo močno prisotna, ima velik potencial in vprašanje je, kaj se bo zgodilo s temi ljudmi, s temi poraženci avtomatizacije pri, industrijski prestru, pri industrijskem prestruktiviranju je vedno tako, da obstajajo zmagovalci in poraženci, naprimer pri stop 25 leti je bilo na področju kmetijstva zaposlenih zelo veliko ljudi, dan danes pa samo okrog še 2 ali 3 odstotki od prejšnje številke. Seveda je to pomenilo velike spremembe, ampak vprašanje za me in za parlament je, kako bi lahko z vidika socialne pogodbe obvladali ta prehod in kakšne posledice bo to imelo na različne skupine ljudi. Zato je treba upoštevati razlike pri prihodkih in razlike pri njihovih možnostih. Gospa Regner je vprašala o tem, kakšni so cili in kako uspešni so ti sociades laborales v študiji, ki smo jo imeli in koliko smo pač imeli možnosti iti v globino, je tako, da so se te družbe dejansko izkazale kot zgodbe o uspehu, tudi kar zadeva potencijalno vlogo na trgu dela. S tem bi lahko brezposelni, naprimer v teh sosijades laborales, prišli do dela in se zaposlili. In delodajalci pravijo, da je v primerjavi z drugimi koncepti tako, da so to boljši modeli, kar zadeva stroškovno učinkovitost, stroški so nižji, korist je večja, še posebej, kar zadeva sekundarno zaposlovanje. Oblikujejo se nova delovna mesta, imajo dostop do kapitala in tudi stopnje preživetja, tako rekoč, so dobre v primerjavi z drugimi podjetji. Ampak nekaj je treba povedati. Ovsko grlo je možnost udeležbe zaposlenih. O tem sem govoril, ko smo govorili o kapitalizaciji nadomestila za brezposobnost, na primer, s tem bi se lahko delavci udeležili. Ampak to seveda velja samo za tiste, ki so uplačevali v to zavarovanje za brezposobnost. Mladi so potem iz tega izključeni, nažalost, in to je ena redkih pomakljivosti tega koncepta. To pa ni odvisno od koncepta, ampak je vprašanje, kako bi lahko to premostili. Mislim, da bi bilo dobro, če bi jim zagotovili dostop do mikrokredita, zato da bi mladim, ki še nikoli niso uplačevali v sist socialne sisteme, dali možnost, da tudi oni postanejo utemeljitelji so vlasniki, seveda smo spet pri vprašanju vlasništva in dostopa do lasništva ne gre, torej da bi morali plačati iz svojih privačevanih sredstev, ampak pač iz prihodnih dobičkov. To so družbe z omejeno odgovornostjo ali delniške družbe, ampak eh, tukaj gre za mikropodjetja, ki so majhna, torej družbe z omejeno odgovornostjo in ne odgovarjajo s osebnim premoženjem. To je zelo pomemben vidik. Zadnje vprašanje je bilo gospoda Mana ali gospe Weber. Osko grlo je seveda dostop do kredita. In če si pogledamo moj primer ESOP, možnost lasništva delnic za zaposlene, je prav takšna kot v primeru Španije. Ta postopek je mogoč le zato, ker obstaja zaupanje in banka da kredit. S tem kreditom se potem plača udeležba. Delavci ne plačajo z svojimi privačevanimi sredstvi, ker jih pač nimajo, ampak z prihodki iz prihodnosti. Hvala. Esther Lynch. Najlepša hvala. Glede boljšega zakonodajnega okvira bi dejala takole. Te scheme delujejo najbolje takrat, ko so del kolektivne pogodbe med delodajalci na eni strani in predstavniki delavcev na drugi strani. Imamo več eh, transnacionalnih eh, schem, kjer ni nekih zakonodajnih ovir, je pa eh, opaziti pomankanje zakonodaje. In dobro bilo, da bi eh, imeli eh, sistem, ki bi spodbujal k priznavanju takšnih eh, čeznacionalnih eh, pod, podjetnih schem. In tukaj lahko iščemo evropske rešitve. Če bi lahko na ta način podprli ta sistem, bi bilo to dobro. ETUC e in Business Europe se bi brez dvoma zanimala za ta vprašanja. Danes e, popovdan vem, v tej dvorani oziroma v tem parlamentu bo govora o e, Evropskem stebru za socialne pravice. Tam si prizadevamo za pristop na podlagi pravic, ampak tudi primerjalni standardi so lahko veliko pomoč. Če bi imeli primerjalni standard, ki bi uh, zagotavljal, da bo Evropska unija povečala število eh, delavcev, ki bi imeli dostop do eh, schem finančne odeležbe, bi bil takšen primerjalni standard zelo dober. Mislim, da bi eh, bila Evropa pravo mesto za uvedbo to vrstih ukrepov. Sami po sebi takšni ukrepi niso nujno končna rešitev, ampak lahko bi zgradili nekakšen mozaik podpore tako v okviru delodajalcev, kot tudi v okviru delavcev. Popolnoma se strinjam z Jutjo, ki pravi, da je treba eh, priznavati vse eh, tipe delavcev, eh, tako pravno kot tudi v praksi. Tudi samo zaposleni ljudje so lahko delavci in imajo ista tveganja, soočajo se z istimi težavami in potrebujejo iste načine zaščite, isto varstvo kot zaposleni. Na tem delamo v vseh eh, različnih sektorjih industrije. Sindikati pa se vedno prizadevamo za to, da imajo vsi delavci v nekem podjetju, eh, da imajo vsi dostop do določenih schem eh, in mislim, da bi morali tudi vsi ostali imeti dostop do tovrstnih schem. Glede vprašanja v zvezdi, v zvezdi s povečanjem produktivnosti za 30 do 40 odstotkov in glede učinka tega na eh, število eh, delavcev, se mi zdi pravilno, da je to eh, treba izpostaviti kot perečo temo. Seveda lahko delamo manj za isto plačo, lahko tudi dobimo višjo plačo in vedno lahko pride do pogajanj, ki vodijo takšnim schemam. Vse je odvisno od delovne sile, od tega, Eh, na kakšni točki se eh, nahajajo v eh, svojem življenju. Ne bom govorila o krajšem delovnem tednu za isto plačilo, ampak če si želimo več denarja, ki bi krožil v gospodarstvu, potem potrebujemo više plače in veš več teh dobičkov, ki jih lahko pripišemo večji produktivnosti. Eh, tudi na račun eh, delavcev, ki se ukvarjajo z sodobno tehnologijo in tako naprej. Vse te dobičke je treba razporediti, eh, tako bomo lahko zagnali naše gospodarstvo. In s tem prehajam na vprašanje, ki ga je zastavila Juta v zvezi s porazdelitvijo teh sredstev. No, nočem biti sarkastična, ampak temu so namenjeni davki. Zagotoviti moramo, da tista podjetja, ki imajo ogromne dobičke, plačujejo svoj delež davkov, tako da lahko na to te davke porazdelimo v družbi. To pa ne pomeni, da ne moremo ničesar narediti. Po mojem mnenju je z družbenega vidika napačno, da na podjetje, ki ima schemo eh, finančne odeležbe, ki zagotavlja usposobljene delovne eh, sile, ki vlaga vse Eh, vse to damo na isto raven eh, kot eh, podjetje, ki je zelo slab primer vsega tega. Ampak vprašanje je, če naj porežemo davke za dobra podjetja oziroma če naj rečemo, družba bo eh, morala plačati več zaradi podjetja, ki ne vlaga v delovno silo, ki ne zagotavlja porazdelitve dobička. Morda lahko rečemo, da če ne boste vlagali, če ne boste počeli tega, potem eh, boste morali plačevati više eh, davke. Morda je treba uh, više obdavčiti tiste, ki uh, ne upravljajo dobrega dela, ne pa obratno. Scheme, o katerih sem govorila eh, prej, ker gre za spodbudo delavcev, da vlagajo svoj denar, eh, ker eh, delodajalce vlagajo svoj denar in ker lahko ta sklad na to pozneje v življenju uporabljamo. Če bi pri tem lahko zagotovili boljšo davčno obravnavo, če bi imeli nižje davke, bi bilo to precej bolje. V naslednji fazi. Še eno vprašanje se pogosto uh, pojavlja in to je eh, dostojanstvo delavca v tej zgodbi. Delo ni blago. Ta trditev je stara sto let in mednarodna organizacija dela je uh, že večkrat dejala, da je treba uh, delavce ustrezno zaščititi. Hvala lepa, Ester Lenč razprave je zaenkrat konec, ampak razprave v celoti na področju digitalizacije pa še zdaleč ni konec. Dva ali tri komentarje bom podal na koncu. Mislim, da je en izid te razprave ta, da ko govorimo o ustvarjanju vrednosti, potem je jasno, da so delavci le izredno udeleženi pri dobičku. Vprašanje je, kako bi lahko to pomagalo rešiti na področju politike in kako se bomo organizirali na področju kvalifikacij. Gre za, na primer, pravice do kvalifikacij za ustrezna delovna mesta. Drugič, večje vprašanje, ki se tukaj pojavlja, je naslednje. Če je rezultat digitalizacije ta, da bomo z vedno manj ljudmi proizvajali vedno več in da bomo imeli negativno bilancu na področju zaposlovanja, me zanima, kako bi lahko s tem procesom zagotovili udeležbo družbe, ki bo pomenila, da bomo vlagali več v delovna mesta, v socialne sektorje in tako naprej. Nekaj sem se spomnil. Vedno več strokovnjakov pravi, da gre za četrto industrijsko revolucijo. Sveda, v to ne dvomim. Ti strokovnjaki pravijo tudi, da gre za prvo industrijsko revolucijo, ki ni podobna prejšnjim revolucijam, torej, ki so nastale z novimi delovnimi mesti, novimi branžami in tako naprej, in da so se delovna mesta tam kompenzirala. To bo prva industrijska revolucija revolucija, ki bo zagotovila nova delovna mesta in tudi nove storitve. Mislim, da je to pomembno za vse politične družine. OECD nam svetuje, da bi imeli naslednji pristop. Strateško oblikovanje politik je pomembno in nujno, da se preprečijo negativni učinki takšnih procesov. O tej temi lahko še govorimo in uh, mislim, da bi morali imeti razpravo o tem, kako bi politično zastavili ta proces. Mislim, da je res nujno, da se politično lotimo tega vprašanja na tem trgu. Ne moremo kar tržnim silam prepustiti vajeti in upati, da se bodo stvari rešile na najboljši možni način. Ne, politika je potrebna. Hvala lepa strokovnjakom, da so bili z nami. Kmalo bomo spet navezali stike z vami, ko bomo nadaljevali razpravo na to temo v parlamentu. Ena razprava, kamor vas vabim, je stalna razprava v delovni skupini digitalizacija. To bo 27. septembra ob dveh. V odboru smo ugotovili, da je potrebe po razpravi na to temo vedno več. Udeležba danes sicer ne govori v prid temu, ampak mislim, da bi bilo dobro, če se naše delovne skupine udeležite vsi, ki vas to zanima. Najlepša hvala in želim vam lep dan. Huh? So, dann setzen wir. Tako, nadaljujemo z našim sestankom s točko 16. Približevanje zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti izdelkov in storitev. To je zelo zapleten naslov. Pripravec mnenja je Adam Koza, Dobro. Imamo tudi tolmačenje, besedilno, s tipkanjem. In sedaj se lahko lotimo eh, te predstavitve Adam Koza, pa bo po predstavitvi dobil besedo, po predstavitvi komisije. Najprej seveda komisija in predstavnica GD za zaposlovanje. In tudi še eden od strokovnjakov iz tega GDE-ja je tu. Pozdravljam oba. Tako da sedaj pa kar dobita priložnost, da spregovorita. Prosim. Euh, Najlepša hvala, gospod predsednik. No, pravilno ste izgovorili moje ime, brez skrbi. S to predstavitvijo želim začeti takole. Želel bi povedati, da smo že predstavili nekaj podobnega v odboru IMKO marca in da smo predstavili eh, oceno eh, učinka maja. Pogovarjali smo se s svetom, imeli smo že osem sestankov pod nizozemskim predsedstvom in en sestanek pod slovaškim predsedstvom. Naslednji sestanek nas čaka čez dva tedna. Govorili bomo o eh, funkcionalnih zahtevah, ki jih najdemo v eh, prilogi tega akta o dostopnosti. Hvala za priložnost, eh, ki ste nam jo dali, da eh, predstavimo ta kompleksen in tehničen dokument. Upam, da bomo imeli dovolj časa za to, da predstavim ta dokument natančno. Mi pa seveda povete, če časa ni dovolj, približno 20 minut bi rada porabila za ta dokument. Nadaljala bom v angliškem jeziku, zato ker gre za zelo natančno terminologijo pri tem predlogu. Uh, torej, skušali smo razložiti, zakaj imamo ta hm, akt za dostopnost izdelkov in storitev, glede na sprejetje strategije za dostopnost 2010. Komisija želelo invalidne osebe opolnomočiti, da bodo imeli polne pravice in da bodo lahko v polni meri sodelovali v družbi in evropskem gospodarstvu. Čeprav posebno gre za odstranjevanje ovir. Skušamo izboljšati dostopnost. To je bila prva prednostna naloga osmih strateških točk. Najprej bi naj izboljšali skupni trg, ko bi naj približali nacionalno zakonodajo. In to bo pomenilo, da bo tudi konkurenca bolj zdrava, industrija boljše delovala in imeli bomo boljše dobrine in storitve po bolj konkurenčnih cenah. Za nas, ekonomsko gledano, bo to pomenilo privačevanje držav članic pri obvezujočih stroških, ki so povezani z dostopnostjo. Ta izboljšava bo imela pozitiven vpliv na enako deležbo 80 milijonov evropskih državljanov, ki se starajo in imajo omejen dostop, pa tudi 8 milijonov invalidnih oseb. Kot sem dejala že prej, se odvija digitalizacija družbe in eh, skušamo torej zagotoviti, da bomo želi pozitivne elemente IKT-ja. -ja. Drugi razlogi, zakaj potrebujemo tak akt, to so pravne zaveze. Konvencija Združenih narodov o pravicah oseb invalidnih, o pravicah invalidnih oseb je nekakšen katalizator za dostopnost EU in 27 držav članic je ratificiralo to konvencijo, še ena država članica pa je že pri koncu procesa ratifikacije. Torej vsi smo prevzeli obvezo, da bomo izvedli to konvencijo kar se tiče naših pristojnosti. Konvencija še prav posebne obveze daje državam članicam, da zagotujo dostopnost še prav posebno v zgradbah, prometu in v mestih. Prav tako smo potem še pojasnili pomen, zakonsko gledano, akta o dostopnosti. Povedali smo, da moramo imeti določene standarde ker bomo imeli tudi časovne kriterije za nadzor. Da bi izpolnili te zaveze, morajo države članice pospešiti zakonodajo in priporočila, ki smo jih dali različnim državam članicam in Evropske unije, kako naj napredujejo, temu morajo slediti. To pomeni, da bo posvetovanje na Evropske ravni neizogibno vodilo do raznolike zakonodajne fragmentacije skupnega trga. Vendar pa akt o dostopnosti ne govori samo o odstranjevanju uvir in manjši razdrobitvi. Prav tako so elementi konvencije, ki, ko bo enkrat veljavna, pomagala pri uveljavljanju 9. člena konvencije državam članicam. Kdo bo pridobil zaradi odstranjevanja uvir? za nas bodo s tem predlogom tisti prvi, ki bodo pridobili industrija in ponudniki storitev. Skupne določbe bodo olajšale njihovo delo in bomo imeli pravno gotovost, da bodo proizvodi izpolnjevali standarde o dostopnosti po EU in bomo zagotavljali tudi prost pretok. Seveda bo boljše delovanje skupnega trga z več in bolj dostopnimi proizvodi in storitvami. Pozitivno za invalidne osebe in starejše osebe. Imeli bomo več izbire, več kakovosti, boljšo kakovost in eh, boljše cene. Drugačne rešitve bi bile draže. Spomnite se, da če imamo specializirane naprave, naprimer za tiste, ki slabo vidijo in morajo videti na računalnik, da bi to stalo zelo veliko. Dan danes imamo veliko izboljšav na tem področju, skoraj vsi operativni sistemi in aplikacije že nudijo možnosti na tem področju in to je veliko ceneje. Tako bomo potem pridobili vsi. Naprimer, ste skušali prebrati kaj na zaslonu, če nimate očal ali pa dvigniti denar iz bankomata, ko vam zaslon sije sonce. Vse te situacije so take, ko lahko s tem aktom o splošni dostopnosti pomagamo. Prav tako bo šlo za usklajevanje pravil na tem področju in to bo pomenilo boljši prosti potok teh oseb po Evropski uniji. Vendar pa tisti, ki bodo več pridobili, bodo MSPI. ti so najbolj čutljivi na raznoliko zakonodajo, imajo omejene vire in da bi se daj uporabljali 28 različnih nizov pravil, je preveč. Enotna pravila so velika prednost. Kaj je v tem aktu? To je zelo potrošniku prijazna pobuda, ki uporablja instrumente, ki so že uveljavljeni na trgu. Uporabljamo strukture in prakse, ki jih že izvajamo in gre za dvoj sistem. Najprej imamo dostop obveze za določene storitve in blago, ki se regulirajo po državah članicah in ki bodo sedaj še verjetno dodatno regulirane, ker so to zelo pomembne za potrošnike, ki so invalidi. Drugi niz pa ima popolnoma enake zahteve za to, da bi pojasnili dostopnost v evropski zakonodaji kjer imamo obveznosti, naprimer eh, pravila o javnih naročilih, o dostopnosti, tudi pri porabi sredstev. Vendar pa seveda nikjer ni določeno, kaj točno je dostopnost. In ta akt bo opredelil dostopnost v vseh teh primerih. Naj vam povem, da ko vidim izvajanja strukturnih skladov v našem GDO, že vidimo potrebo, da bi imeli skupni pristop in skupne reference pri izvajanju skladov. To bo pomagalo tudi pri odprtju javnih naročil za MSP-je, tudi po drugih državah članicah, ne samo tam, kjer imajo sedež, ker je sedaj seveda preveč zahtev. In bo to vse skupaj sedaj olajšano. Kaj predlaga naš akt o dostopnosti? Imamo okvir za dostopnost po Evropi. To je procesno orientirano. Imeli bomo prostor za inovacije in pogled v prihodnost, to je zelo pomembno za nas. Ne želimo zatreti inovacij na področjih, ki so zelo moderna. In tukaj potrebujemo zelo veliko manevrskega prostora. Naš akt bo nimajo kar nekaj funkcionalnih zahtev za določene dobrine in storitve, hkrati pa bomo imeli možnost, da bomo razvijali prostovoljne sklene standarde, če bo to potrebno. Prav tako bodo potem gospodarski akteri lahko v prvi fazi že zagotovili mm, izpolnjevanje zahtev o skladnosti. Imeli bomo potem tudi eh, nadzorni mehanizem za potrošnike, ki bodo lahko ukrepali in zahtevali skladnost. To je inovativno. Prav tako pa bomo zagotovili, da ko bodo storitve in blago eh, že skladni, bodo lahko prosto krožili po EU. In to vse je tako, ko uporabljamo vzpostavljene mehanizme in procese, ki so že znani na trgu delovne sile. Poleg tega pa uporabljamo tudi enake zahteve, kot sem že omenila, zato da pojasnimo opredelitev dostopnosti v obstoječem pravo Evropske unije. To je zelo pomembno, da se izognemo nesporazumom. Če se pa ne bomo storili s tem aktom, seveda ne zmoremo storiti, ne zmore zajeti vsega, to bi naj bila pobuda, ki je prijazna za podjetje. Zato ne uporabljamo podrobnih tehničnih zahtev, ki bi kmalo lahko postale zastarele in bi uvirale produktivnost in inovativnost. Prav tako nimamo obveze za vse proizvode in uh, storitve, temveč samo za tiste, ki smo se jih izbrali za proces ocenevanja. Prav tako nimamo nerealističnih ali preveč eh, težkih zahtev. Na to se bom še vrnila. Obveze direktive ne spreminjajo obstoječe sektorske zakonodaje, temveč jo dopolnjujejo. Uh, in eh, krepijo obstoječa pravila. Mislim, da bo tudi nekaj vprašanj o hm, oceno vplivov kasneje, vendar pa naj vam podam že nekaj informacij sedaj. Akt o dostopnosti je bil pazljivo pripravljen po oceni vpliva, po, po svetovanjih in je del pametne zakonodaje naj izpostavim nekaj, kar se zdi zelo pomembno v naših razpravah z državami članicami. Cena vpliva analizira ne strošek dostopnosti, temveč možnost privrčevati skupnim trgom. Naša obveza pri predlaganju direktive je bila, da gotovimo, ali je ekonomsko upravičeno predlagati zakonodajo na ravni EU. Nismo pa analizirali stroškov za dostopnost, kajti pravna zahteva je že bila podana strani držav članic in EU. V oceni vplivov smo se ogledali študije, ki so si podrobno ogledale dostopnost zakonodajo o dostopnosti v devetih državah članicah, ki pokriva približno 80 odstotkov BDP-ja EU in sebojo približno 77 odstotkov prebivalstva EU. Mislimo, da je torej zelo reprezentativno. Prav tako smo vključili akademske raziskave strokovnjakov na tem področju. Tukaj imamo nove poglede za ključne proizvode in storitve v vseh državah članicah. Prav tako smo imeli prispevke z različnih posvetovanj, z nevladnimi organizacijami, ekonomskimi akteri. Mi smo torej široko posvetovanje in te oceni smo imeli zelo veliko možnosti, da bi imeli torej bolj mehke možnosti, pa tudi tiste zakonodajne. Pet možnosti smo zavrgli, ker smo menili, da ne bomo rešili težav, ker niso primerne za usklajevanje ali pa so bile nerealistične, nesorazmerne. Štiri smo razvijali še naprej in jih potem ocenili bolj podrobno, kar se ekonomskega vpliva tiče. Mislimo, da smo s tem ponudili dobro podlago za predlagano zakonodajo. Na hitro še o interakciji z drugo zakonodajo na ravni EU enake zahteve dostopnosti, kot je v obstoječem pravu EU, tako za javno pravo, kot tudi za gospodarske akterje. Evropska zakonodaja že ima zahteve za dostopno, vendar pa to ni podrobno dodelano v strukturnih skladih kajti naj ponovim, tukaj ne spreminjamo zakonodaje, temveč podpiramo in lajšamo izvajanje. Želeli smo se potem navezati tudi na 19. člen direktive, da bi torej pokazali povezave. Vemo, da je Evropski parlament zelo trdo delal od leta 2008 na predlogu 19. direktive. In sedaj vas morda zanima, kako lahko vsebina akta o dostopnosti povežemo s tem. Upamo, da bomo to naredili tako, da bomo resnično spremenili stvari. Želimo torej izboljšati delovanje skupnega trga. Ko uporabljamo usklajevanje, to pomeni, da bo 19. člen se boril proti diskriminaciji, torej se osredotočamo na ljudi. Zato imamo dve različni pravni podlagi. Seveda, kot vsi veste, pa moramo zagotoviti enakopravno obravnavo vseh ljudi in dostopnost je zato predpogoj. Imamo predpogoj v 19. členu že zato, vendar pa je to zelo nasplošno zapisano, to je načelo, ni pa opredelitve ali eh, podrobnosti. Torej, zahteve po dostopnosti v aktu za dostopnost bi lahko bili uporabljeni za to, da bi še bolje opredelili dostopnost v 19. členu te direktive. Podobno, kot je predlagano na področju javnih naročil in strukturnih skladov, seveda pa je odvisno to od vas in vaših pogajanj. Kakorkoli že, oba instrumenta prispevata k izvajanju konvencije ZN v EU sta oba tudi dopolnjivna, različna v svoji vsebini in zdaj želite doseči različne cilje. Še ena povezava uh, z direktivo o spletni dostopnosti, to je še en pomožni instrument za akto dostopnosti. Tukaj bila samo za javne storitve in spletne storitve ko bomo seveda analizirali vse z vami in svetom, moramo zagotoviti, da ne bo podvajanja v obeh direktivah. Naprimer, imamo težave z javnim transportom, s spletnimi strmi, to bo potrebno rešiti. Porabili bomo enake funkcionalne zahteve po dostopnosti in tudi enake standarde subsidijarnost in sorazmernost, to je zelo pomembno v našem predlogu. Akt o dostopnosti je prožen in zelo ciljno usmerjen. Upajmo, da bomo s to splošno demaršo lahko podprli subsidijarnost. Urejamo samo proizvode in storitve, kjer smo imeli raznoliko zakonodajo in kjer bi se to lahko še povečevalo in kjer bi morali uporabiti zakonodaje na evropski ravni in obstaja taka dimenzija, ki to zahteva. To je tudi razlog, zakaj imamo tudi omogočevalne ukrepe za države članice, ko se lahko odločijo, ali bodo nekaj uporabili ali ne, kar se sorazmernosti tiče, pa gre tudi za ženski ciklus proizvodov in uporabo elementov, ki jih že imamo, to je vedno boljše, kot če vse razvijamo z ničle. Ne bo potrebno spreminjati zadev tam, kjer so proizvodi že umaščeni na trg. Harmoniziranje trga bo pomembno. Zaveze za trg gospodarske subjekte pa temeljijo na obstoječih orodjih, ki se uporabljajo na trgu. In tukaj želimo uporabiti tudi m, mm, samo izjave, oceno skladnosti. In skušamo zagotoviti seveda tudi uh, sorazmernost in subsidijalnost. Tukaj imamo dve varovalki, namreč, da ne bo prihajalo do nesorazmernega bremena za gospodarske subjekte. In druga varovalka, da ne bomo spremenjali temeljnih elementov, proizvodov in storitev, naprimer e-knjige. Tukaj bi naj vključevali nekatere spremembe v elektronskih dosejih, ne bomo pa seveda potem spreminjali proizvoda samega, tako da bi tudi to bila brelova pisava ali kaj podobnega. To je torej ta prva zahteva, da ne spremenjamo načela uporabe proizvodov. In če bi za MSP bil strošek nesorazmeren glede spremembe spletne strani, lahko počakajo in vključijo samo elemente, ki ne vključujejo takih velikih naložb. Torej, predvsej prožno. Seveda pa morajo gospodarski subjekti potem to prijaviti, notificirati pristojnemu organu in potem ta pristojni organ izvede tudi nadzor. In končno, upam, da nisem bila predolga, kakšen je časovni razpored za implementacijo. Želeli smo zagotoviti dovolj časa državam članicam in tudi gospodarskim subjektom. Tukaj bomo skušali upoštevati življenjski cikl proizvodov in gremo to po spremembah te zakonodaje, kajti to je kar precej zapleten proces. Države članice bi torej imele dve leti za prenos zakonodaje v svojo zakonodajo, potem imamo načrt izvajanja, tukaj imamo podatke o izvajanju, ki pomagajo državam članicam pri izvajanju in pri nadzoru, prav tako pa imamo potem tudi ukrepe za sodelovanje z industrijo in potrošniki ko bo direktiva prenešena, bomo imeli štiri leta za uveljavitev. Lete, menili smo, da je to dovolj časa, seveda pa bomo pozorno spremljali prenos in uporabo direktive glede ekonomskega razvoja, tako da bi potem po petih letih poročali Želimo si, da bi instrument resnično zaživel. Mislimo, da je torej predlog dobro umeščen za olajšavo dela industrije, da pomagamo državam članicam pri uveljavitvi konvencije in da zagotovimo udeležbo invalidnih oseb v ekonomiji. EU. Hvala lepa za vašo pozornost, pripravljeni smo na vprašanja, smo pa zelo, se pa zelo veselimo že sodelovanja s počevati z obeh odborov. Hvala lepa. Hvala lepa za to obsežno predstavitev, sedaj pa Adam Koza, prosim. Hvala lepa. preden podam svoj povzetek in svoje pripombe, bi se rad zahvalil sekretarjatu odbora za to, da je omogočil ta današnji sestanek brez uvir. Imamo znakovne tolmače tukaj v dvorani in to je lep primer za to, kako lahko zagotavljamo dostopnost za vse, tudi za invalidne osebe. Naš odbor je v večjih dokumentih že pozval Evropsko komisijo, da naj končno akt o dostopnosti dejansko tudi pripravi tako na pamet, bi lahko naštel kar takoj štiri, elem, štiri dokumente, ki so poskušali to storiti. Končno je prišlo do tega, splačalo se je, kaj ti predlog je zelo podroben in ravno težen. Gotovo pa bo to trajnostno imel pozitiven vpliv na življenje ljudi in družbo na splošno v EU. Naj spostavim, kar se mene tiče, ne gre izključno za invalidne osebe, gre za vse evropske državljane. Slišali smo dober primer, primer bankomata. Nisem slep, ampak tudi zame je včasih težko videti na ekran ko peka sonce in me zaslepi. Torej, ne gre samo za invalidne osebe, gre za širšo uporabo. Gre torej za splošno družbeni koncept, ne gre samo za me, samo za invalidne osebe, gre za ovire, prepreke, ki ovirajo celotno družbo. In to je nov vidik. Z tega vidika bi morali vedno spremljati te težave. Združeni narodi so se tudi izrazili zelo podobno. Torej, ne gre samo za invalidne osebe, gre za ovire, ki jih je potrebno nasplošno odstraniti za vse. V prihodnosti ne bomo imeli torej, nekakšnega medicinskega modela, temveč splošno družbenega. Ta pobuda, ta predlog ustreza tem zahtevam komisija, je popolnoma ustrezno izpostavila splošno družbene vidike. Gre seveda za to, kako bodo potem se odzvali najbolj prizadeti. V zadnjih mesecih sem se pogovarjal s predvsej gospodarskimi akterji, z organizacijami lobijev in interesnimi združenji. Seveda imajo različna mnenja vendar pa bolj raznoliko, kot je vse skupaj bilo, bolj koristno bo za nas, da bom šel v podrobnosti, da bomo to imeli. Čez mesec bomo imeli še eno predstavitev, kjer bomo vse zainteresirane strani povabili, gospodarski objekti in interesna združenja bodo spregovorila na to temo in šele potem bomo imeli gotovost, ko bomo vse zainteresirane strani povabili te pripombe umestili v pravni okvir. Še ena pripomba, če smem. Lep primer v ZDA. Veliko ovir je tam že odstranjenih. Že kar nekaj časa imajo zelo pozitiven pristop na to temo in zahvaljujoč dobrim pravnim okvirom, lahko rečemo, da so ZDA zelo napredne. Sedaj pa je čas, da to stori tudi Evropa. Rad bi se torej zahvalil Evropske komisiji za zelo dobro predstavitev in za njihovo delo. Potem pa bi izpostavil še nekaj vidikov, ki jih morda nismo izpostavili do sedaj. Gre bolj za opredelitve v konvenciji ZN imamo skupne opredelitve in zaenkrat je Evropa tudi uporabljala podobne opredelitve, vendar pa pravn, ta pravni akt bo sedaj uvedel novo opredelitev, naprimer funkcionalno razmejitev. To je še nekoliko viselo v zraku. Ne vem točno, kako si naj to tolmačim in kako bomo to potem povezali z drugimi že obstoječimi opredelitvami. Druga pripomba, stare vprašanje, je vprašanje podjetij, ki ga samo posredujem. Gre za to, da moramo meriti, biti sposobni meriti, koliko proizvodi in storitve, ki so omenjeni v tem aktu, predstavljajo nevarnost. Z drugih vidikov, naprimer. Mislim, da moramo to tudi podrobno preučiti in moramo pravno to lepo predelati, tako da bomo zagotovili, da ti proizvodi in storitve ne bodo predstavljale novih nevarnosti. Kako bomo torej lahko zadostili vsem zahtevam? Če imamo torej eh, proizvod za slepe, pa to morda deluje na človeški glas, bi to pod določenimi okoliščinami lahko predstavljalo nevarnost. Predstavljalo nevarnost. Pri gluhih nimamo enotnih standardov znakovnega jezika. Lahko bi se torej zgodilo, da bi uporabili nacionalni znakovni jezik, ki se ne razume, ki je druge. Tako da moramo ta posamična vprašanja tudi še podrobno obdelati v petem odstavku, opozarjamo na to. Potem pa še naslednja pripomba. Ta je povezana z rokom. Veliko združen meni, da je šest let premalo. Glede na prejšnje izkušnje je veliko držav članic menilo, da bi šest let premalo moralo biti dovolj. Drugi pa menijo, da je to preveč, kajti svet se hitro spreminja. Ne pozabimo, da smo leta 2010 šele prvič predstavili to strategijo. Torej, šest let je že minilo če bomo sedaj čakali še šest let, bi to pomenilo potem zamudo dvanajstih let. Temu se moramo izogniti. Zakonodajalci si ne smemo dovoliti dvanajst let zamude. Težko bi potem razložili odreženstvom, zakaj je trajalo tako dolgo. Imamo torej različne vidike ki se jih je potrebno lotiti, vendar pa bi mogoče o njih raje povedal več v razpravi, odgovoril na njih, če boste imeli vprašanja. Se pa zelo veselim razprave s poročevalci o senci. Želim stopiti v stik z vami. Prav tako pa je pomembno, da vse, kar sprememo tukaj, uskladimo s pravili skupnega trga. To je naša izključna pristojnost, vendar pa mora biti to skladno z vsemi drugimi pravnimi akti. Se prečujem, da sem bil tako dolg. Hvala lepa. Poročevalci v senci imate še 30 sekund na voljo, da se oglasite, glede na to, koliko je ura. Richard Howard bo začel. Hvala lepa. Mislim, da lahko pohvalimo komisijo in eh, komisarko za to, da so pripravili ta predlog. Dolgo smo čakali na njega in to je zelo pomembna tema. Mislim, da je treba na začetku vedno povedati, da je največja ovira za invalide nedostopno okolje. To jim preprečuje, da bi živeli življenje tako, kot želijo. Zato moramo govoriti z ustrednjim jezikom, da bodo ljudje vedeli, kaj želimo doseči na področju tehničnih vprašanj. Pravna podlaga tega ne bomo danes spremenili. Pravno podlago moramo izkoristiti čim bolje. Ni najboljša. Še naprej bomo izvali kampanjo za direktivo v zvezi z 19. členom, seveda pa to ne pomeni, da se ne bi prizadevali za najboljše rezultate v danih okoliščinah. Če sem kritičen, lahko rečem, da je besedilo najmočnejše tam, kjer že imamo močna pravila, naprimer dostopnost na spletu in tako naprej, kaj pa izobraževanje, zdravstvo, stanovanja, rekreacija. Komisija bi morala narediti več na tem področju, zato da pokažejo, da bo mogoče kaj storiti ali pa priznati, da ne bo mogoče česa storiti, kar zadeva izvajanje, samo potrjevanje ali izjava o samo potrjevanju je res nekaj zelo milega, lahko bi imeli kaj strožega izuzetja, mislim, da moramo tudi tukaj zagotoviti nadzor, mislim, da je treba poskrbeti, da bo razumna namestitev obveljala tudi tukaj, kakor velja na drugih področjih. Mislim, da je zelo pomembno, da bomo imeli koncepte vključujočega dizajna in univerzalnega dizajna v besedilo. Zaključiti moram, časa je malo. Veliko časa govorimo o svobodi gibanja in o zaščiti svobode gibanja. No, če si invalid, ni svobode gibanja in zato moramo to poskusiti spremeniti. Hvala. Hvala lepa. Helga Stevens. Minuto in pol. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Zahvaljujem se ar, gospodu Kozi za dobre besede. Samo nekaj bi dodala ne smemo pozabiti, da so skoraj vse države EU podpisale konvencijo Združenih narodov, zato se je treba držati tudi zavest na ravni Združenih narodov. Evropska unija ne more predpisovati državam članicam ničesar na tem področju, ampak Če želimo zagotoviti prost pretok denarja, storitev in ljudi, potem mora biti zagotovljeno, da si bo Evropa skupaj z državami članicami prizadevala za to, da zagotovi enotno okolje brez ovir za invalida in za druge mora veljati svoboda gibanja. To seveda pomeni, obveznosti tudi za podjetja in MSP-je. Na vse zadnje je to prednost življenje brez ovir. Kaj ti? Če blago ni dostopno brez ovir, potem tudi ti potencijalni kupci ne morejo tega blaga uporabljati. Če bi zagotovili življenje brez ovir, potem bi lahko podjetja povečala svoj promet in tudi svoj dobiček. Tako bi to koristilo vsem udeleženim. 10 do 15 odstotkov prebivalstva je potencijalno izključenih tukaj. To pomeni 10 do 15 odstotkov izgube prometa in to ni smiselno tudi z gospodarskega vidika. Smiselno bi bilo le, če bi zagotovili odpravo ovir na evropski ravni v sodelovanju z državami članicami. Dobro bi bilo, če bi vsi sodelovali in to bi res koristilo vsem. Hvala. No, seveda moramo upoštevati tudi to, da ti predpisi ne bodo preveč obsežni, ampak tega ne smemo izkoristiti za to, da ne bi dosegli napredka. Hvala, Marjan Harkin, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Veliko tega, kar sem želela povedati, smo še slišali, zato bom kratka. Zahvaliti se želim komisiji za to, strinjam se s Richardom, že dolgo prosimo za to, ampak dobro, to smo zdaj končno tudi dobili. Mislim, da to ni samo dobra zamisel, to je odlična zamisel. Adam Koza je to lepo povedal, rekel je, da ne gre samo za invalide, gre za vse državljane. In to je seveda tisto, zaradi česar bo to bolj privlačno za proizvajalce in ponudnike storitev. In to je tisto, kar bo zagotovilo spremembe. V tem kontekstu je pravna podlaga dobra, čeprav ni idealna. Samo še komentar ali dva v zvezi z predlogom samim. Helga Stevens je omenila UN CRPD, to je Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov. Mislim, da bomo v okviru te konvencije lahko dosegli napredek in pomagali tudi pri izvajanju naše zakonodaje. Imamo vprašanje v zvezi z 12. členom, nesorazmerno breme. Morda bi komisija lahko povedala več o tem, kako bi to naj delovalo. Kajti mislim, da je zelo pomembno, da bomo na koncu zakonodajnega postopka relativno zadovoljni, da bo to harmonizirano in da bo veljalo povsod. Tudi sama imam veliko dela na tem področju govoriti je treba z različnimi organizacijami in tako naprej, ampak mislim, da smo dobro začeli. Hvala. Najlepša hvala, gospa Kuneva, za minuto in pol. Hvala lepa posvečala sem se namreč nečemu drugemu. Prišlo je do težav, zato zdaj le trenutno ne morem govoriti, se opravičujem. Dan. Prav, zeleni niso, imenovali poročevalca v senci. Gospa Ždanoka bo spregovorila za zelene. Izvolite. Hvala, ja, jaz sem poročevalka v senci za ta dosje in upam, da bomo učinkovito sodelovali. Poročevali je gospod Kosa, strinjam se z njegovim prvim predlogom, namreč, da je treba izvajanje podaljšati iz 4 na 6 let. To je še pomembno za majhne države. Imam pa vprašanje za komisijo v zvezi s tem. Izvedli ste presojo učinka kako smo slišali, v devetih državah članicah, ki predstavljajo 80 odstotkov BDP-ja, 77 odstotkov prebivalstva. To ni reprezentativno. To pomeni, da ste bili samo v velikih državah članicah, če ste prišli do 77 odstotkov prebivalstvo, kaj pa manjše države, naprimer moja, Latvija, spada v skupino manjših držav. To zadeva tudi druge kolegice in kolege, naprimer izvajanje v državi z manjšim številom prebivalstva je bolj drago, kar zadeva izvajanje te instrumente v dostopnosti. Hvala. Danke schön für die EFTD. Hvala lepa. Tudi EFDD ni imenoval poročava po senci, ampak besedo dobi Laura Đe. Izvolite. Zahvaliti se želim kolegu Kosi za njegovo predstavitev. Gre za dobro predstavitev trenutnega sistema, govorimo o okolju brez ovir in uh, mislim, da bi morali invalidom zagotoviti enake možnosti kot drugim. To pomeni, da moramo uporabiti formulacijo, ki bo premustila te razlike med obema skupinama. Mislim, da moramo govoriti o okolju brez ovir za vse. Vsi imajo pravico do tega in seveda ti ukrepi bi morali biti prilagojeni vsem. Tak pristop podpiram, ampak obstajajo tudi seveda vprašanja, na katere še iščemo odgovore. Če govorimo o dostopu do blaga in storitev, o posebnem upoštevanju potreb invalidov, se seveda pojavljajo vprašanja, kako bi lahko zagotovili to okolje brez ovire za nje. In naprimer storitve, kako bi jih lahko ponujali, kajti v Italiji je naprimer tako, da so storitve na voljo, ampak obstajajo ovire. V Italiji naprimer so težave že na področju arhitekture. Šole, bolnišnice niso dostopne za invalide. Mislim, da bi tudi tukaj morali kaj storiti. Hvala ENF. Prav tako ni imenoval nobenega poročevalca oziroma poročevalke v senci. Dobro. Še kdo ne v redu, potem pa dobi zadnji besedo Adam Kosa za dve minuti. Köszönöm az újból megadott szót, elnök. Hvala lepa. Hvala, da se lahko še enkrat oglasim, gospod predsednik. Mislim, da so bile besede kolegic in kolegov zelo koristne. Nekdo je omenil probleme za majhne države morda komisija teh vidikov ni upoštevala, kajti jasno je, da je bila presoja učinka izvedena v državah, ki predstavljajo 77 odstotkov števila prebivalcev v Evropski uniji. Moja država je srednje velika država, 10 milijonov ljudi živi v njej in 5 do 6 tisoč ljudi je invalidov. To je pomembno vprašanje za majhne države. Morda so stroški višji pri majhnih državah, ampak zakaj nam se zadnje gre? Gre za človekove pravice. Ne govorimo o finančnih vprašanjih, ne gre za vprašanje številk in Excelovih tabel. Mislim, da bi morali dejansko razmišljati, o tem in zaradi tega sem seveda pripravljen na dodatna pogajanja in pogovore s komisijo in svetom. Elga Stevens pravi, da bi lahko dosegli situacijo, kjer zmagamo vsi. To me je navdušilo, ampak podjetja morda še niso pripravljena tega tako videti. Morda bi podjetja šele kasneje uvidela pozitivne vidike uvidela, da dejansko je tako, da je tudi za nje koristno, zaenkrat bi za podjetja to morda predstavljali obremenitve, ampak na srednji in dolgi rok bi to lahko bilo koristno za nje, ne samo z vidika finančnega dobička, ampak tudi iz drugih pozitivnih vidikov. Mislim, da bi morali to sporočilo učinkovito prenesti na nje civilne organizacije že dolgo povdarjajo, da bi vključevanje invalidov lahko bilo zelo koristno za državo in za družbo. Mislim, da bi morali vse poskusiti prepričati v to in seveda zato je naša naloga zelo pomembna. Najlepša hvala. 26. septembra bomo spet govorili o tem. 12. in 13. oktober bomo obravnavali osnutek mnenja. V odboru Empl bomo glasovali januarja 2017. Hvala lepa. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Delovni pogoji in prekarna zaposlitev. Imeli bomo predstavitev študije poročevalec je Neoklis Silikiotis, Andreja Brauten nam bo podala predstavitev. Ona je raziskovalka iz Združenega kraljestva. Njen prispevek je zdaj na vrsti. Kje ste? Tukaj. Odlično.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 Hvala. Mislim, da imam 15 minut. Mislim, da imam 15 minut na voljo, da predstavim to študijo. To je študija, ki smo jo izvedli jaz in svoja ekipa. Sodelovali smo tudi z kolegicami in kolegi iz Nemčije in Belgije. Preučevali smo prekerne vrste zaposlitve v Evropi, različne trende in politične strategije. Kopije predstavitve so na voljo pri vhodu v dvorano, zdaj pa vam bom poskušala predati ključna sporočila. O čem bom govorila? Govorila bom o ciljih tega poročila, o metodologiji, ki smo jo uporabili, potem bom govorila tudi o vzorcih, ki smo jih našli na področju prekernega dela, o trendih, o političnih strategijah, ki so v uporabi na evropski ravni in na nacionalnih ravneh, govorili pa bomo tudi o izzivih ter o priporočilih, za katere menimo, da so smiselna, da bi poskusili omejiti prekerno zaposlitev. Namen je bil zagotoviti sistematični pregled nedavnih trendov v različnih vrstah delovnih odnosov in v okviru s tem povezanih tveganj Uporabljali smo več virov, uporabljali smo podatke, zlasti dveh raziskav, raziskavo o delovnih pogojih in raziskavo o vrstah dela. Uporabili smo podatke iz leta 2010 zato ker podatki za leto 2014 niso bili na voljo, zato pa smo našli več trendov. Prav tako smo preučili zelo veliko literature, zato da smo dobili kvalitativen občutek o trenutnem stanju, prav tako pa smo poglobljeno obravnavali osem držav. Nemčijo, Dansko, Španijo, Francijo, Litvo, Nizozemsko, Polsko in Združeno kraljestvo. Ni šlo za poglobljene študije primerov, preučili smo le glavne izzive v teh državah, zato smo preučili tri vrste zaposlitev, ki so bile najbolj prekarne in potem smo govorili tudi o zaposlovanju širše. Prav tako smo izvedli intervjuje z nekaj socialnimi partnerji na evropski ravni, zato da bi dobili njihova mnenja o tej temi. Kakšen je bil naš pristop? Izhodišče je bilo naslednje. Evropske definicije prekarne zaposlitve ni. Odvisno je od več dejavnikov, od individualne situacije, od mnenja človeka samega, kaj oni menijo o tem, kaj je prekarna zaposlitev, kaj je spremljivo in tako naprej. To je odvisno tudi od nacionalnih situacij in od dojeman tega, kaj je normalno in kaj je trenutna praksa. Zato je to precej težka tema. Nismo želeli imeti vnaprejšnjih prepričan, zato smo imeli širok pristop. Ubronovali smo vse vrste pogodb in osnova naše metodologije je bila, da smo preučevali dve poti. Po eni strani smo preučevali vrste zaposlitve, po drugi strani pa smo oblikovali tudi nekaj kazalnikov za prekarnost. Kakšne delovne odnose smo obravnavali, torej standardne delovne pogodbe, polno zaposlitev, zaposlitev za začasni delovni čas, samo zaposlitev, delo preko delovnih agencij, sezonsko delo, napoteni delavci, zunanje izvajanje in tudi pogodbe z ničnimi urnimi postavkami. Obravnavali smo praktikansko delo ter tudi neformalno delo ali delo na črno. To smo potem povezali z več kazalniki, ki bi lahko predstavljali tveganje za prekarnost. Ti kazalniki so bili revščina na delu in nizka plača, socialna varnost, pravice pri delu, stres in zdravje pri delu, karijera in usposabljanje ter kolektivne pravice. Če je pr kolektivnih pravic manj, je večja nevarnost za prekarno delo. To je bil naš osnovni pristop. Ne vem, ali lahko karkoli preberete na tej prosojnici, ampak vseeno sem vam jo želela predstaviti, zato ker predstavlja različne vrste zaposlenosti v EU 28 leta 2014. Besedilo je res majhno, ampak vidite lahko, da je standard zaposlitev za polni delovni čas in to predstavlja še vedno večino delovnih pogodb. Ampak Veliko je tudi drugih oblik dela. 59 odstotkov ljudi je zaposlenih za polni delovni čas, trend je navzdol. Drugi, druge oblike dela so redno delo z omejenim delovnim časom, delo z omejenim delovnim časom, usposabljanje in tudi delo v svobodnem poklicu. Če si pogledamo vzorce, vidimo torej, da je tako imenovano standardno delo v upadajočem trendu v zadnjem desetletju, od leta 2003 do 2014 je to namreč. Iz 62 odstotkov je število zaposlenih padlo na 59 odstotkov, število tistih, ki so zaposleni redno in za poln delovni čas, torej Trend sicer ne pada zelo, ampak vseeno pada. Eden od desetih ljudi dela torej v drugih delih delovnih odnosov. Veliko je drugih oblik, torej delo z omenjenim delovnim časom ali delo z zelo omenjenim delovnim časom, to pomeni manj kot 20 ur na teden. Prav tako je veliko ljudi v svobodnem poklicu in tako naprej kar zadeva neprijavljeno delo, 4 odstotki ljudi priznavajo, da so v zadnjih 12 mesecih opravljali neprijavljeno delo. Menimo, da je pojavnost tega prav gotovo višja in to prav gotovo velja za nekatere države. Kar zadeva individualne vzorce, najprej spol, to vas ne bo presenetilo, moški pogosteje delajo za poln delovni čas in za neomejeno obdobje kot ženske in tudi kot v svobodnem poklicu in samozaposleni. Ženske pa več kot moški delajo z omejenim delovnim časom. Tudi kar zadeva izobraževanje, je to podobno. Možnost standardne zaposlitve se zmanjšuje z nižjo stopnjo izobrazbe, torej nižje kot je stopnja izobrazbe, manjša je možnost za standardni delovni odnos. 64 odstotkov izobraženih je bilo tako zaposlenih v primerjavi za samo 48 tistih, ki so manj izobraženi. 50 odstotkov mladih dela z omenjenim delovnim časom ali z, na začasnih pogodbah in 50 odstotkov jih je tudi izvedlo vsaj eno pripravništvo. Veliko je bilo variacije po sektorjih. Vzorec je bil naslednji. Standardna zaposlitev, torej za poln delovni čas in neomejeno, je bila pogosta v proizvodnih in neproizvodnih industrijah med 75 in 63 odstotkov najnižja, od 29 do 23 odstotkov pa je bila na področju kmetijstva, ribištva in gozdarstva. Veliko je samostojnih delavcev, ki delajo v teh sektorjih, kar 53 odstotkov. Kar zadeva delo z omenjenim delovnim časom, 25 odstotkov ljudi dela tako na področju storitev, torej zdravstvo, izobraževanje in drugi sektori in 20 odstotkov jih tako dela v maloprodaji in trgovini. Pogodbe z omenim delovnim časom so prav tako pogoste v vseh sektorjih. Delo preko agencij je bilo prisotno povsod, ampak z nižjimi odstotki. Tri odstotke je bilo tega v proizvodni in tam je bil ta odstotek tudi najvišji. Kar zadeva države, razlike med državami so zelo velike, naprimer, standardne pogodbe so bile najbolj pogoste v vzhodni Evropi, to je do 80 odstotkov, najnižji odstotek standardnih pogodb pa je bil na nizozemskem 34 odstotkov namreč. To pa zato, ker je na nizozemskem delo z omenjenim delovnim časom tako priljubljeno. Kar zadeva neprostovoljno delo z omenjenim delovnim časom, tega je bilo od 9 odstotkov v Avstriji do 50 odstotkov v državah, kot so Bolgarija, Cipr, Španija, Grčija in Italija. Več kot polovica delavcev z pogodbami za omejen delovni čas bi si želela trajno pogodbo in delež je narasel na 70 odstotkov v državah, ki jih vidite navedene. Kar zadeva prehod do trajne zaposlitve, te stopne prehoda kažejo, ali je lahko začasno delo, torej nek korak do trajnega dela. Videli smo, da stopne prehoda dejansko padajo. Leta 2008 je bil odstotek manj, malce pod 28 odstotkov, leta 2013 pa malce pod 23 odstotkov, v nekaterih državah pa je odstotek še celo pod 15 odstotkov. Zdi se, da ljudje nekako obtečijo v delu z omejenim delovnim časom. Kar zadeva trende, toliko da boste bolj jasno videli, kaj menim, obstajajo trendi glede različnih vrst pogodb o delu. Standardne pogodbe, naprimer, predstavljajo trend iz 62 na 59 odstotkov, trajno delo z omejenim delovnim časom od 6 do 7 odstotkov, zelo omejeno delo z omejenim delovnim časom od 8 do 9 odstotkov, pogodbe z omejenim časom zaposlitve so stabilne pri 7 odstotkih, svobodni poklici in samozaposleni trend je navzdol 11 in 4 odstotke, ampak eh, zadeva je tukaj relativno stabilna, delo preko agencij za začasno delo stabilno pri 1 odstotku, in pripravništvo ter usposabljanje. Tudi tukaj je odstotek stabilen pri dveh odstotkih. Če si pogledamo vse podatke in potem, ko smo preučili vso literaturo in spregovorili za številnimi ljudmi, smo vse skupaj združili in poskusili zadeve klasificirati v kategorije tveganja. Govorili smo o ravneh tveganja, ne pa o tem, da bi določene vrste pogod bile prekarne. Pripravili smo štiri kategorije, kakor vidite, so v kategoriji nizkega tveganja pogodbe o delu z neomejenim delovnim časom, srednje tveganje predstavljajo določene vrste, druge pogodbe, ampak v kategoriji z nizkim tveganjem so tudi te pogodbe za stalno delo, kar pa pomeni, da niso popolnoma brez tveganja. Na področju srednjega tveganja lahko vidite pogodbe, naprimer tudi neprostovoljno delo za začasno, z omenim delovnim časom. Visoko do srednje tveganje je bilo, naprimer, prisotno pri delu preko agencij, visoko tveganje pa v neformalnem ali neprijavljenem delu. Zadeva je vsekakor zapletena. Politične strategije na področju zakonodaje EU, več je direktiv na tem področju, ki naj bi omejevale tveganje za prekarnost, ta okvir naj bi bil učinkovit, čeprav obstaja nekaj izzivov. To je predvsem povezano z izvajanjem in izvrševanjem v državah članicah. Obstajajo tudi drugi procese, naprimer Evropski semester in program vzajemnega učenja. Tam naj bi pokazali primere najboljše prakse. To je vodilo do več razprav in tudi do prenosa politik med posameznimi državami. Dogovori med socialnimi partnerji so zelo pomembni in to predstavlja tudi osnovo za določene dogovore na tem področju. Sindikati so izvajali kampanje za boj proti prekarnemu delu, prav tako pa obstaja nacionalna zakonodaja, ki včasih presega okvir EU in vključuje naprimer predpise, ki so specifični za posamezne države. No, nekaj izzivov je še vseeno pred nami. Naprimer, obstaja razprava o direktivi o delu preko agencij, obstajale naj bi derogacije, prav tako je pred nami razprava o direktivi o delovnem času, prav tako naj bi se pojavljalo nekaj vprašanj v zvezi z direktivo o napotenih delovcih, nekaj je pravnih vrzeli v tem primeru, ki omogočajo, da lahko podjetja zaobidejo določena pravila. Prav tako pa obstajajo vrzeli pri izvajanju in izvrševanju direktiv, tudi kar zadeva inšpekcije na trgih dela v določenih državah članicah. Obstaja torej vprašanje, ki jih je treba še rešiti. Podali pa smo vam samo nekaj priporočil, o katerih bi lahko razmislili v prihodnosti glede na trende in vzorce, ki smo jih našli. Torej, po našem mnenju bi morali sisteme blaginje prilagoditi temu, da bomo lahko pomagali več ljudem v prihodnosti, zato ker vedno več ljudi dela na osnovi atipičnih pogodb, zato da se ljudje ne bodo ujeli v revščino. Poskrbeti je treba predvsem za pokojnine, prav tako je treba pripraviti uravnotežen pristop do regulacije, zato da odpravimo razlike med standardnimi in nestandardnimi oblikami dela. Prav tako je treba uskladiti varnost pri delu kakovost delovnih mest in potrebo po prožnosti v nekaterih državah, se zaščita delavcev slabša. Razmisliti je treba torej o tem, kako bi zagotovili pravila glede najemanja in odpuščanja delavcev. Videli smo, naprimer, da je izvrševanje v državah članicah ključnega pomena, zato je treba podpirati inšpekcije, na trgu dela v državah članicah. Dobro, o tem nismo govorili, ampak po drugi strani obstaja tudi vedno več digitalnih oblik zaposlovanja in morda zakonodaja na področju dela ne drži koraka s tem, zato bi tudi o tem morali razmisliti. Najlepša hvala. Dankeschön, hochinteressant. Hvala lepa, to je bilo zelo zanimivo. To bom prav gotovo prebral. 190 strani. A to je samo prvi del. Dobro, to je nekaj za večerno branje. Dobro, neoklis. Poročevalec, izvolite. Tomas, eh, kadarhi, zaizela na kalosorizo, jena, hvaristiso, tu si grafisti, zerevnas για την επισφαλή απασχόληση στην Ευρώπη, όπως πολύ σωστά έχει παρατηρηθεί. Χωρά λίπα. Готово je varnost Evrope pomembna in študija kaže, da se s tem vprašanjem vedno več ukvarjamo, kajti ta problematika zadeva vedno več zaposlenih, ki so prisiljeni v revščino. In ta študija je zelo dobra, veliko dobrih zaključkov je. En rab je povedal tole. Najprej postaje jasno, da, so, da je najti vedno manj tradicionalnih pogodb za nedoločen čas. In s tem lahko vidimo, da se v delovnih razmerih lahko najde kar precej negotovosti, ko prihaja do pogodb za določen čas in podobno. Vedno manj pogodb za nedoločen čas je kot, po, kot podlag za nova delovna razmerja na nizozemskem. Je takih primerov vedno manj, vedno več pa je tudi dela z manj kot 20 urami na teden. To mislim, da pomeni tudi veliko nevarnost za zaposlene. Ciper, Italija, Bolgarija, Grčija. Tukaj je vedno več zaposlenih, ki delajo skrajšan delovni čas, pa si tega ne želijo, ampak enostavno nimajo možnosti dobiti pogodb za nedoločen čas. Negotovost pa nima opravka samo s krizo. Kriza je morda bila povod za različne države članice, da so uvedli novo liberalno politiko in prepuščali delo dajalcem, da so uvajali nove pogodbe. Vendar pa, tudi že pred leti smo imeli reforme na trgu dela Harc, naprimer v Nemčiji, na začetku novega tisočletja. Potem smo imeli več pogodb za krajši delovni čas v Grčiji in Italiji, naprimer v 80-ih in 90-ih. In to je bil šele torej začetek takega razvoja. Vsekakor pa je študija pokazala tudi, da nimamo močnih socialnih in sindikalnih partnerjev. Kriza je bila izkoriščena za to, da bi deregularizirali eh, trg delovne sile in da bi spodkopali tarifne dogovore. Še prav posebno v tistih državah, ki jih je kriza najbolj prizadela. To je povzročilo velike težave Grčija, Portugalska, pa tudi v drugih državah. Potem pa imamo še pogodbe za delo z nično urno postavko. To je na koncu študije še enkrat omenjeno, da to predstavlja težavo, ki skriva visoka tveganja za varnost. Torej, naprimer, v Združenem kraljestvu se to vedno bolj širi in tudi potem lažna samostojnost samo zaposlenost. Tako vedno bolj kratimo pravice zaposlenih. In s tem je potem tudi vedno manj socialne zaščite. Zato lahko samo pritrdim tej študiji, potrebujemo pa splošno razpravo o, tem, o teh elementih, teh vprašanjih težavah, ki se pojavljajo v tej študiji. Veliko pomembnih elementov je ravno za naš odbor, za zaposlovanje in socialne zadeve. Mislim, da je upredelitev negotovosti v delovnih razmerah zelo pomembna. Brez ustrezne opredelitve bodo prekarna delovna mesta se še širila in ne bomo dosegli napredka. Verjetno bodo v svetu na dolgo in široko razpravljali o tem, kako bomo opredelili prekarno delo. Vendar pa to ni dobro za zaposlene. Poleg tega potrebujemo obsežen pravni okvir, ki bo zapolnil vrzeli po državah članicah. In sicer zato, da ne bodo mladi potem si samo podajali vajništva, prehajali iz enega v drugega. Včasih jih kot vajence zaposlijo za dve leti, potem pa jim ne ponudijo zaposlitve za nedoločen delovni čas. In to velja, velja tako za Nemčijo kot Cipr, če omenim dve zelo raznoliki državi. Torej, dostanstveno delo, pogodbe za nedoločen čas, vse to je potrebno zagotoviti. Izogibati se moramo temu, da ne bi končali v slepi ulici, da potem zaposleni ne bi našli izhoda. Prav tako pa moramo upoštevati, da bi morali za prakso za mlade zagotoviti tudi ustrezna sredstva. Praksa je pomembna, zato plačuje davkoplačevalec, ne pa podjetnik. Misliti moramo na zaposlene, ne pa samo na eh, delodajalce. Prav tako pa potrebujemo tudi ustrezne nove oblike pogodb za delo, še prav posebno, kar se tiče visokih tehnologij. Hvala lepa. Tako, izčrpali smo. A ne, sedaj pridejo na vrsto koordinatorji in poročevalci senci, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik prvih nekaj komentarjev, glede na to, kar smo slišali. Jean-Claude Juncker je pred kakšnim letom dejal, da mora ostati pogodba za nedoločen delovni čas, čas se naprej standard. Ugotavljamo, da je eh, pogodba za nedoločen čas, eh, ki jo ima nekdo od začetka, eh, ko začne delati in do konca svojega delovnega življenja, nekaj, kar eh, je ostalo v preteklosti. Mislim, da je pomembno definirati, kaj je to prekarno delo. Res je, da so razlike med državami, razlike med situa situacijami. Vzpostavljati ustrezno politiko je seveda zelo težko, če nimamo ustrezne enotne definicije. To je komplicirano in neočinkovito. Tukaj imamo celo eh, vrsto kriterijev, ki se mi zdijo zanimivi. Morda bi bilo dobro, da se eh, poskušamo osredotočiti ne na neko enotno definicijo, monolitsko definicijo, ampak da eh, poskušamo izpostaviti več elementov, ki na to določijo raven prekarnosti. Ta namreč ni vedno enaka, ker so pogodbe različne, situacije različne in osebe različne. Nisem prebral vseh dokumentov, ampak morda bi lahko to primerjali z novimi načini dela, z novimi oblikami dela, tudi s tako imenovanim sodelovalnim delom. včasih lahko prekarno delo vodi tudi k eh, pogodbi za nedoločen čas. Včasih. Ne vem, če ste o tem eh, prav tako razmišljali, ampak včasih je treba to povezati tudi eh, z zdravjem in z varnostjo na delovnem mestu. Prekarni delavci naprimer tisti, ki opravljajo začasno delo, eh, so manj zaščiteni včasih eh, kot eh, drugi delavci in to je treba prav tako izpostaviti. Mislim, da se je treba dotakniti tudi deleže, deleže v pogost. Pogodb. V Belgiji imamo kar veliko pogodb za nedoločen čas, ampak če si pogledamo pogodbe, ki so bile vzpostavljeni lani, Eh, se nam zdi, da je vedno več eh, prekarnega dela. Da obstaja nek trend. Na to pa še ta vidik eh, po delu. Kaj se zgodi potem, ko je neka poklicna karjera končana, naprimer pri dostopu do pokojnin? Naj počasi zaključim. Po mojem mnenju drugega orodja ni kot socialno partnerstvo in socialni dialog. To je zelo pomembno. Eh, delodajalci morajo eh, sodelovati s sindikati eh, in narediti korak naprej. Govoriti moramo tudi o zavarovanju poklicnega življenja. Dejstvo je, da bo vedno več prekarnih pogodb, omejiti jih moramo, obenem pa moramo zavarovati to poklicno pot. Ponovno bom citiral Žona Kloda Junkerja ki je dejal, eh, res je, podjetja potrebujejo eh, prožnost, obenem pa predvidljivost eh, v gospodarstvu. In tudi delavci potrebujejo prožnost v svojem življenju, pa tudi predvidljivost. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. Opozarjam vas, da imate samo dve minuti. Gospod Simon iz vrst socialistov je odsoten. Anteja McIntyre, v imenu skupine IKR. E Izvolite. Hvala, gospod predsednik. In pa najlepša hvala za predstavitev. To je zelo zanimiva tema. Ko govorimo o tej problematiki, o izzivih eh, modernega trga dela, se mi zdi pomembno eh, predvsem to, da razumemo te številke, razumemo ta dejstva in eh, karkoli nam lahko pri tem pomaga, je seveda izjemno pomembno. Sama nimam rada izraza prekarno delo. Eh, ta izraz je pejorativen in včasih se zdi, da lovimo ravnoteže na vrhu lestve mislim, da lahko temu rečemo atipične pogodbe in to je po mojem razumna terminologija. Veliko ljudi preprosto želi eh, pogodbo s krajšim delovnim časom. In če nekomu rečete, da so takšne pogodbe prekarne eh, oblike eh, dela, da je eh, tukaj veliko tvegan, s tem žalite te ljudi, žalite veliko ljudi, za katere je pogodba s krajšnjim delovnim časom popolna za njihove okoliščine. Veliko žensk, na primer, si želi to vrstne pogodbe s krajšnjim delovnim časom, ker ta eh, bolje ustreza njihovim eh, nalogam eh, v zvezi z družino in njihovim načinom življenja. Mislim, da ne moremo tega preprosto odpisati tako kot nekateri kolegi to se mi zdi malce neposrečeno. Tema, ki je eh, izpostavljena kot ena pomembnejših eh, v Združenem kraljestvu, je tema eh, tako imenovanih zero hour contracts, pogodb z nično urno postavko. Sama bi si rada pogledala situacijo v različnih državah članicah, nisem še imela časa prebrati vse te dokumente, ampak če imate v Združenem kraljestvu eh, pogodbo z nično uro postavko ali pa standardno eh, pogodbo, imate še vedno eh, enake pravice kot nekdo, ki je stalno zaposlen za poln delovni čas. Imate vse varovalke, za katere ljudje pravijo, da jih nimate. In z veseljem sem prebrala, veselilo me je, da smo v Združenem kraljestvu omejili zlorabe sistema. Podjetje ne more več imeti pogodbe z nično uro postavko in zahtevati uh, od delavca, da dela ekskluzivno za njih. Tega ne morejo početi več. Približno četrtina uh, tistih, eh, ki imajo pogodbo z nično uro postavko, eh, se izobražuje eh, s polnim delovnim časom. To je zelo, uporaben, zelo uporabna oblika dela za študente, za ljudi, ki so v izobraževalnem procesu. preprosto izolirati nekaj, za kar menimo, da je uh, slabo in uh, na to uh, odpravimo nek sistem zaradi manjših težav uh, v celoti. V uh, moji državi je več zaposlenih kot kadarkoli prej in uh, tri četrtine uh, Eh, zaposlitev v zadnjih petih letih je eh, šlo ravno na račun takšnih pogodb z nično robozdavko. Če lahko delavci od tega živijo, potem v redu. Marian Harkin. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mojih eh, kolegov ni tukaj, tako da se bom oglasila popolnoma osebno. Uh, mislim, da moramo paziti na te stvari. Ja. Še posebej glede na to, kar so dejali raziskovalci. Eh, več kot eh, polovica delavcev, eh, ki imajo pogodbo za določen čas, si želi polne zaposlitve. To je za me zelo zanimivo. Obstajajo različni tipi pogodb in različni tipi prekarne zaposlitve. Ta izraz marsikomu eh, ni ravno pogodu. Videli smo, da je vedno več bogatstva koncentriranega v vedno manjši skupini eh, ljudi. Če bi lahko to uravnotežili, če bi lahko eh, navadni državljani dostopali do dobrega, dostojnega dela in živeli dostojno, bi bilo to odlično. Mislim, da tega ravnotežja trenutno ni prekarnost, kakorkoli že temu rečete, posega v te možnosti, ki bi jih naj ljudje imeli. In mislim, da je na nas odgovornost, da obravnavamo to temo in da uh, analiziramo, kaj se dogaja. Ta uh, način dela namreč. Uh, posega v sistem, na podlagi katerega živimo. Nekaj je treba narediti. Ne glede na to, kako definiramo prekarnost, je jasno, da obstaja nek prehod na druge tipe pogodb. Zakonodaja temu ne sledi, varovanje, varstvo eh, tega eh, ne vidi oziroma temu ne sledi, ne na nacionalni ravni, ne na evropski ravni. Strinjam se s kolegi, pogledati si moramo življenjski cikl in predvidljivost tako za delodajalce, kot tudi za delovce. Ampak ljudje imajo radi določeno raven predvidljivosti. In če eh, se je treba ukvarjati z nenehnimi spremembami, eh, človeška psiha zato trpi. Ljudem je tako težko pri srcu. Mislim, da uh, ima Anteja v določenih pogledih prav. Slišal sem že te argumente, nekateri imajo radi fleksibilnost, to je res. Ampak res je tudi, da številni nimajo radi takšne uh, negotovosti. Uh, Ne gre za to, da je resnica ena. Eh, bistveno je to, in to vidimo tudi v eh, tem poročilu, da je število atipičnih pogodb vedno više in na to pogosto pozabljamo. Nič nismo naredili, ne kar se tiče zakonodajne ureditve, ne eh, kar se tiče varstva delavcev. Vse to je zanimivo, o tem bo te, eh, še treba razmišljati. Uh, govorimo lahko o izzivih, o priporočilih, uh, lahko seveda govorimo zgolj o tem, kaj uh, ne deluje dobro, ampak če pri tem ne bomo razmišljali o rešitvah, zapravljamo čas. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa lahko dam besedo komisiji, Barrero Flores in gospod Schneiden. Kdo želi spregovoriti? Tri minute. Izvolite. Tant. Nihče? Še kdo? Ne? V redu, ne v klis. Hvala, predre. Saksi, ki niso pa v tom bili sinaj, ko si meri. Hvala lepa. Gospod Harkin je nekaj omenila, kaj kar me je zbodlo. Pokoninski sistem je zastavljen tako, da se vedno več bogatstva znajde pri vedno manjšem številu ljudi. V gospodarski krizi je pa tako, da ljudje krizo izkoriščajo in si hm, nakopljajo še več bogatstva. Ni sindikatov in drugih eh, družbenih institucij, ki bi to preprečevala. kolegica McIntyre, s tem se ne morem strinjati. Mislim, da je to ravno problem. To je tudi zapisano v poročilu. Če gre za odločitev za to, da se dela z omejenim delovnim časom, v redu. Ampak v veliko državah, še posebej v tistih državah, kjer je gospodarska kriza, to ne drži. V poročilu je to že navedeno. Namreč delo z omejenim delovnim časom je usiljeno ljudem, zato ljudje nimajo svobodne izbire. Tudi brezposelnost ni svobodna odločitev. Mislim, da moramo realnost preučiti z takšnega vidika, ki bo ustrezal realnosti. Pravica do dela se spodkopava in vedno več ljudi se znajde v marginalizaciji in v revščini. Tja vodijo prekarna delovna mesta. Prav tako se ne strinjam s tem, kar je nekdo rekel, da so pogodbe za neomejen delovni čas stvar preteklosti. Težave obstajajo, vendar opredeliti moramo cilje. Če si prizadevamo za določeni cilj, potem mora biti cilj ta, da bodo ljudje lahko delali z neomenim delovnim časom, tudi če bo šlo za zmanjšano število ur. Ampak oni se morajo sami za to odločiti. Napačno pa reče se jim to usiljuje, tako se jih sili v prekarnost. Kakor sem rekel, to se navezuje na gospodarsko krizo in tudi na to, da so se izvali varčevalni ukrepi in reforme dela na številnih trgih in to lahko vodi do tega, da je vedno več ljudi v revščini. In na koncu še nekaj, gospod predsednik. Zdaj čakamo na časovnico, zato da bomo poročilo lahko pripeljali do konca. Veselim pa se že produktivnega in konstruktivnega sodelovanja z poročevalci v senci in mislim, da bomo izsledke te študije uporabili. Najbolj pomembno pa je, da definicijo prekarnosti izkoristimo. To je pomembna tema in študija nam bo pri tem prav gotovo pomagala. Hvala, Neoklis. Kostadina Kuneva se je javila k besedi. Za eno minuto dobite besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za študijo in hvala za predstavitev. Ti podatki so zelo koristni. Jasno je, da je zaposlitve za neomejen delovni čas vedno manj. Trenutno to naj bi bilo 58 odstotkov. No, v nekaterih državah, naprimer v Grčiji, obstajajo delovci, ki dela ne najdejo. Za nje je praktično nemogoče dobiti delo. Mala in srednja podjetja zaposlujejo le malo ljudi in to je razlog, zakaj je. Kriza je imela tako grozljive posledice na mala in srednja podjetja. Ta delež, delež zaposlenih torej je še nižji v teh državah in to ima posledice na socialno varnost in tudi na situacijo v pokojninskem sistemu. Zavarovani delavci imajo vedno več težav tudi ko so v pokoju. Moje vprašanje za avtorje študije je naslednje. Kakšni so vaši sklepi glede sprememb na področju pokojninskega sistema? Kakšna bo prihodnost pokojnin v Evropi? Kajti Evropa je tudi z demografskega vidika v krizi. Hvala. Hvala. Dve minuti bo šlo. hvala lepa. Najprej pokojnine. Mislim, da je najbolj pomembno, da zagotovimo, da bodo prispevki v pokojninske sisteme ustrezni z vseh vidik eh, elementov in oblik zaposlenosti. Morda bi lahko imeli tudi kakšno evropsko regulativo na tem področju, kajti v digitalni dobi bo vedno več samozaposlenih vedno več bo atipičnih oblik dela in to ni povezano z državo blaginje in uh, mislim, da bi tukaj lahko marsikaj storili in to je tudi eno najpomembnejših priporočil tukaj. To ima seveda posledice tudi za pokojnine. Omeniti pa želim še nekaj kaj zadeva definicijo. Izogniti smo se želeli temu, da bi rekli, da so določene oblike dela prekarne same po sebi. Prekarne so, če ni delovno mesto ustrezne kakovosti, naprimer z vidika zdravstvenega varstva in tako naprej. Če ni kolektivnih pravic, če ni sindikatov na tem področju in tako naprej obstajajo tveganja z atipičnimi vrstami zaposlitve, ampak razlike po sektorjih so zelo velike med posamezniki, med državami, tudi med izpostavljenostjo tveganju za prekarnost in tako naprej. Previdni moramo biti. Na evropski ravni bo morda težko premustiti takšno raznovrstnost, ampak eh, nacionalna zakonodaja bo ključnega pomena. Poskrbeti pa moramo, da bodo delovna mesta boljše kakovosti in v zvezi s krizo, s tem bom končal, kriza je sprožila oživitev tako imenovane prožne varnosti. Nekatere države ne ločujejo več toliko med eh, pogodbami za določen delovni čas in drugimi pogodbami. To bi lahko bilo dobro če se seveda izboljša zaščita za primer brezposobnosti za tiste ljudi, ki so temu izpostavljeni. Obstaja torej nekaj manevrskega prostora, da bi težave v gospodarstvu izkoristili za to, da pripravimo progresivni svežen na tem področju, ki bi lahko pomagal rešiti prekerne oblike dela in zaposlitve. Hvala. So, danke schön. Hvala lepa, s tem smo pri koncu te razprave. Dva komentarja. Brožna varnost me vedno zanima. V preteklem desetletju smo bili priča veliko brožnosti in malo varnosti. To je neravnovesje. Povedati želim, da nisem pripravljen na to, da bi se v tej razpravi posvečali samo opredelitvi ali definiciji. Tako ne bo šlo prav tako ne morem sprejeti, da je mogoče vse pokriti z eufemizmom atipično delo. Ne varno delo, to je delo, kjer ljudje ne morejo preživeti, je negativno in to je prekarno delo. Obstaja atipično delo, ki ga ljudje sami izberejo. Ljudje delajo v vseh vrstah, dela in oni menijo, da to ni prekarno, ampak ne moramo kar vse pokriti z iz, izjavo, kot je rekla gospa McIntyre, atipična zaposlitev. Dovolj eufemizmov že imamo v družbi, mislim, da moramo najti takšne oblike dela, da bodo ljudje lahko preživeli in da bomo preprečili, da. Zdrsnemo nazaj v plačila za posamezen dan. Hvala lepa, hvala tudi tolmačem za to, da so ostali z nami nekoliko dlje. Vidimo pa se danes popolno. Hvala. Marjan, ob dveh, ob dveh koordinatorji. Marjan, v redu.